drage kolegice in kolegi čas je da začnemo z izmenjavo mnenj z gospodom mikom ki je namestnik generalnega direktorja za varnost hrane pri generalnem direktoratu za varno hrano o predlogu znanstvenih meril za endokrine motilce preden začnemo s sejo želim v našem odboru pozdraviti skupino obiskovalcev, eh, ki jih je povabil gospod eh, kolega Vizeke. Zelo odprti smo za civilno družbo, veseli smo, da ste med nami in tudi za nas je koristno, če vi dobite možnost, da vidite, kako poteka naše delo. Tako da hvala lepa, da ste prišli. <laughs> Uh, Tako, zdaj pa lahko damo besedo, besedo, uh, besedo gospodu Miku, ki bo predstavil stališče komisije, potem pa bomo seveda odprli razpravo kot običajno. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, dobro dan, eh, spoštovani člani odbora za okolje. Najprej bom pozdravil to priložnost, da se z vami pogovorimo o napredku pri eh, merilih za opredelitev endokrinnih motilcev in glavni cilj moje današnje predstavitev je, da predstavljamo pojasni, kakšne so spremembe prvotnih osnutkov, ki, o katerih smo se pogovarjali z strokovnjaki držav članic 18. novembra. Da bi zagotovili čim večjo preglednost, so bili ti eh, posodobljeni osnutki že objavljeni na spletni strani komisije in so sem na voljo. Večkrat smo se že srečali na tehnični ravni z vašimi sodelavci in smo se pogovarjali uh, tej zelo občutljivi temi. In to kaže, kako veliko pomembnost pri, posvečate tej um, razpravi. Kot veste, da je ta razprava postala zelo politična in komisijo so že večkrat obtožili, da ni dovolj pozorna na vidike zdravja ljudi in um, ostalega s temi merili. Ampak želim zagotoviti, da to ni res. Ti predlagani kriteriji uh, um, ohranjajo visoko raven uh, zdravja ljudi in rastlin. Poleg tega bodo ti kriteriji pomemben korak k pomembnejši evropski politiki o endokrinnih motilcih, kajti ti kriteriji, ki jih trenutno imamo o endokrinnih motilcih, trenutno niso uh, ustrezni za svoje namen in jih je treba nadomestiti z boljšimi in to čim prej. Kljub temu, zato da bi odgovorili na nekatere skrbi, ki so jih izpostavile določene strani, je komisija skušala v čim boljši meri eh, izboljšati v beseditev, da bi bilo besedilo bolj jasno. Kot prvo so bili nekateri skrbljeni, da bo predlagani kriteriji eh, vplivali oziroma upoštevali samo znane učinke, ne pa domnevne učinke endokrinih motilcev. Seveda se s to razlago sicer nismo strinjali, vendarle pa smo menili, da lahko eh, to temo in to vprašanje podrobneje razjasnimo. Nekateri ste sklepali, da zahtevamo visoko breme dokaza. To ni res, kaj ti dokazi o. <clears throat> Gospod predsednik prekinja gospoda um, Mika in ga prosi, da upočasni tempo. Torej, šlo je za vprašanje v zvezi z bremenom dokaza. In to breme dokaza ni bilo previsoko, kajti podatki o testiranju živali in in vitro podatki so bili zahtevani v merilih, ki so bila predstavljena junija. Vendar pa, da bi bilo jaz, besedilo o kriterijih bolj jasno, smo predlagali, da črtamo besedilo, ki znano povzročajo neželene uh, um, posledice in jih nadomeščamo z show an adverse effect, torej kažejo na neželene učinke. S tem uh, se povezujemo tudi z uh, zakonodajo o embalaži, kaj ti nek karcet, kar, karcinogen se ne opredeljuje kot kategorija A, uh, kot kategorija B pa, če dokazi izhajajo iz dokazov o živali. Zdaj že uporabljamo pojme eh, uredbe CLP, kajti sicer bi bilo narobe razumljeno, da bi bilo treba endokrine motilce razvrščati in uh, klasificirati kot uh, take. Poleg tega je bilo pojasneno že prej v besedilu, uh, da opredelitev endokrinnih motilcev lahko temelji na študijah živali in da ni treba dokazati in predstaviti eh, dokazov o neželenih učinkih pri ljudeh. To je točno to, kar ste zahtevali vi. Zato domnevni motilci so vključeni v te predlagane kriterije. Upam, da vam bodo ta pojasnila v pomoč kajti zelo pomembno je, da se poenotimo v um, našem pogledu, da res ni bilo nobene namere, da bi se izognili tej uh, opredelitvi. Sedaj uvajamo tudi besedilo, lahko povzročajo neželjene učinke, zato da smo povsem skladni z obeseditvijo trenutne zakonodaje. Tako ste uh, zahtevali v prejšnjih razpravah, kot se gotovo spomnite. Uh, In nekateri ste bili zaskrbljeni, da opredelitev endokrinega motilca lahko temelji zgolj na študijah, ki so bile izvedene v skladu z mednarodno dogovorjenimi študijskimi protokoli. Skratka, šlo je za skrb, da bodo nekatere od študij izključene iz ocene da bi odgovorili na to zaskrbljenost, sedaj popravljeno besedilo pojasnjuje, da pri tipu znanstvenih dokazov ni hierarhije in uh, ko gre za dokaze, ki se lahko uporabljajo pri opredeljevanju identifikacije integrenih motilcev. Vendar le pa kljub temu ohranjamo strukturo poda potrebnih podatkov in preučili smo uh, dodatno zahtevano literaturo. Vse te zahteve so skladne stališči znanstvenikov. Splošnejši pristop komisije pri osnutku kriterijev, ki smo jih eh, predstavili junija letos, ostaja nespremenjen. Preučeni kriteriji eh, vključujejo kategorije in moč. Predvideno ni nobeno prehodno obdobje, saj bi komisija želela, da novi kriteriji začnejo veljati, čim, začne, čim stopijo v veljavo. Tudi predlagana sprememba uh, Eh, odstopanja pri pesticidih ni spremenjena. Vem, da to nekatere izmed vas skrbi in da je pravna služba parlamenta objavila mnenje s sklepom, da je tukaj komisija presegla svoje pristojnosti. Zavedam se teh skrbi, vendar pa lahko zgolj ponovim to, kar je komisar že odgovoril predsedniku tega odbora, gospodu Lavi. Prepričani smo, da 78. člen uredbe o pesticidih omogoča in povlašča komisijo, da spremeni tehnične podrobnosti tega elementa ob upoštevanju trenutnih znanstvenih in tehničnih um, ugotovitev in znanja. Ta sprememba predlaga uh, je utemeljena na dokazih o uh, zanemarljivi izpostavljenosti in s tem se omogoča boljše upoštevanje znanstvenega znanja. Tukaj se sklicujemo na znanost nasploh in na nedavne publikacije EFSE leta 2013 in uh, tudi se opiramo na znanstveni odbor za varnost potrošnikov vsakašna sprememba pomeni, da bi kakršnakoli snov, ki bi bila prepoznana kot endokrini motilec, nedovoljena, če ne bi bili uh, izpolnjeni strogi pogoji. Ti eh, posodobljeni strogi pogoji pa bodo bolje odražali znanstvena dognanja in bodo zagotavljali, da bo spoštovana varnost zdravja. Skratka, z drugim besedami, s tem se bo zagotovilo, da visoko tvegane snovi ne bodo odobrene po tej uredbi, če tudi bi bila izpostavljenost zanemrljiva. Kot sem že povedal, smo o teh spremembah eh, govorili s državnimi članicami in strokovnjaki 18. novembra in rad bi vas obvestil, da je predsejšnje število delegacij iz držav članic eh, še vedno oblikovalo eh, uradno stališče o teh spremembah. Kljub temu, da je komisija želela ehm, razrešiti določena ehm, težavna področja, področja so nekatere delegacije zahtevale dodatne popravke besedila, druge pa so bile že uh, Eh, pripravljenega podpreti. Države članice smo tako prosili naj komentarje podajo do 30. novembra, torej do jutri, na osnutek eh, sprememb. Potem pa bo komisija razmislila o morebitnih nadaljnih spremembah, ki bi jih lahko upeljali za to, da bi ustregli zaskrbljenosti držav članic. Če se ne bomo zmogli dogovoriti glede novih kriterijev, bodo trenutni, tren, uh, prehodni kriteriji še naprej veljali, če tudi niso ustrezni, kot priznavajo vse odeležene strani, saj um, ne opredeljujejo endokrinih motilcev na pravšnji način, zato jih je treba čim hitreje spremeniti. Zato komisija računa na podporo Evropskega parlamenta, da bomo lahko skupaj uh, čim prej sprejeli uh, hitro odločitev in sklep o ustreznih kriterijih. V mestnem času, zato da ne bi izgubili časa, smo z EFSO in ECO že začeli delo na usmerjevalnem dokumentu za izvajanje teh kriterijev, tako da se jih bo mogoče takoj poslužiti, čim bodo začeli veljali. Mandat za obe agenciji pa je bil objavljen na naši spletni strani. S tem se vam zahvaljujem za vašo pozornost in seveda sem tukaj uh, z veseljem pripravljen uh, prisluhniti vašim vprašanjem in odgovoriti na nje. Hvala. Hvala, sedaj pa bomo začeli z krogom vprašanj. Prvi začenja gospod Vizeke. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, za besedo. Gospod predstavnik generalnega direktora, gospod Mikon, tudi vam hvala lepa za vaša pojasnila o trenutnem stanju z vidika predloga komisije. Znanstveni kriteriji pomenijo, da bo Evropska unija prevzela vodilno vlogo. To gre pozdraviti, kajti pred očmi moramo imeti zaščito našega zdravja, hkrati pa moramo zagotoviti, da bo evropsko gospodarstvo konkurenčno in tako tudi ostalo. Verjamem, da imamo tukaj zelo uravnotežen predlog in eh, z veseljem bi podal še tri pripombe v nadaljni razmislek. Prvič, doza je odločilna za strup, torej moramo to potenco, ki, kot ste rekli, tudi imeti pred očmi, ne pa je zanemariti, kajti sicer bi lahko bile uh, tukaj. Uh, prizadete snovi, ki so zdravstveno gledano eh, ne škodljive, v kmetijstvo pa eh, neobhodno potrebne. S tem bi lahko izognili, eh, izgubili več delovnih mest, ne da bi s tem pridobili dodano vrednost za prebivalstvo. Kot drugo, endokrinih eh, motilcev ne bomo razvrščati v kategorijo, to ne bi zagotovilo dodatne varnosti zdravja, hkrati pa bi to privedlo do negotovosti. Postopek za eh, dovoljenje pesticidov so eh, po svetu najstrožji. Tako, da bi to ostalo, moramo imeti določeno gotovost za um, organe, ki izdajo potrdila in tudi za industrijo. Uh, Tretjič, z opredelitvijo zanemarljivega tveganja pri uh, predpisih o izjemah se je komisija navezala in prilagodila novemu znanstvenemu stanju in obstoječim predpisom. To je bistveno, če želimo tudi izpolnjevati naloge in obveznosti Svetovne zdravstvene organizacije in če želimo pripraviti takšne predpise, ki bodo skladni z uh, Svetovno uh, trgovinsko organizacijo. Naj sklenem, eh, presenečeni smo, da komisija tukaj ne upošteva priporočil EFSE in tudi ne ocene učinka lastnih služb. Kar zadeva EFSE, eh, tukaj eh, pravijo, da bi se naj endokrini motilci uredili na podlagi tveganj in kot drugo, v ocenju učinka pravi, da bo ta post, eh, ta dokument imel največji eh, učinek na kmetijstvo in trgovino, medtem ko bi naj bili izpolnjeni vsi pogoji za zaščito eh, zdravja ljudi. Pripričan sem, da želi komisija še naprej nadaljevati s tem delom. Mislim, da je gospod Mikom to zelo jasno povedal, kaj ti nikomor ni v interesu, da bi tukaj nadalje odlašali. Tukaj potrebujemo varnost za načrtovanje in tudi pravno varnost za vse odeležene strani. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Poč. Well, you, uh, hvala lepa. Naj se najprej zahvalim komisiji, ki je stopila v našo smer. Bojim pa se, da se je le za malce približala temu, kar potrebujemo. Mislim, da moramo ustrajati pri tem, da potrebujemo še vedno drugačen pristop. Glavna napaka tega predloga je v tem, da bi morali biti kriteriji horizontalni, pa to niso in da bi se morali upoštevati tudi v drugih ureditvah, v Riču, v, v, v okvirni direktivi o vodah in tako dalje. Pa ni tako. Komisija je zaenkrat razvila kriterije samo za en posamičen uh, zakonodajni akt in mislim, da je to temeljna napaka tega predloga. In potem imam nekaj konkretnih vprašanj ali prepomb, če želite, namreč. Uh, Govorili ste o zanemarljivem tveganju in zanemarljivi izpostavljenosti. Če tudi bi sprejel te argumente, ki ste jih predstavili, če se dobro spomnim besedilo, eh, besedila komisije, je to komisija uporabila zgolj pri iz jemah in odstopanjih v drugih delih besedila, pa ste uporabili obesreditev o zanemarljivi eh, eh, izpostavljenosti, ki ne izhaja iz tveganja in ne zasleduje previdnostnega načela. Torej, če govorimo tukaj o dodelitvi in odobritvi izjem, tam uporabljate drug pristop, ki temelji na tveganju, ne pa sicer. Torej, moje vprašanje je, komu gre pripisati to spremembo in komu gre v korist, če nam lahko pojasnite. Potem pa kri, pri opredelitvah, to je moje drugo vprašanje. Komisija je vedno pravila, da se mora držati opredelitev svetovne uh, zdravstvene organizacije in komisija vedno znova uporablja ta argument. Žal pa se bojim, da je dejstvo to, da če si pogledamo drugi del predloga 365, komisija kaže, ka, eh, uporablja ubeseditev, kaže neželene učinke. Medtem, ko bi moralo biti v skladu z Svetovno zdravstveno organizacijo zapisano, da predvid, se predvideva, da povzroča neželene učinke. To je torej uh, v neskladju. Prav tako komisija spreminja opredelitev funkcije endokrinega sistema sicer da imajo endokrinni način delovanja. Torej, v resnici se komisija ne drži opredelitve endokrinnih motilcev, kot jih je razvila Svetovna zdravstvena organizacija. Ali eh, ne menite, gospod eh, Mikel, da so te spremembe komisije privedle ali pa bi lahko privedle do tega, da bi bile določene eh, sumljive substance, ki izuzete iz področja uporabe tega predloga in ali se ne strinjate, da je nevarno ne upoštevati opredelitve Svetovne zdravstvene organizacije, kot to predlagate v vašem predlogu. Hvala se lepa, gospa Gerling. Hvala, gospod predsednik. In hvala lepa, gospodu Miklu, da se je danes oglasil pri nas. Ponovila bi komentarje, ki sem jih že podala junija v odboru, ko nisem bila stotstotno zadovoljna s prvim osnutkom kritika ostaja tudi pri tem drugem osnutku. Še zlasti pa sem razočarana, da je komisija izbrala drugo opcijo na mesto četrte, ki vključuje tudi procese. Tako da pravzaprav pri tem ni upeljala sprememb, ampak potem sem ugotovila, da je moje stališče tako ali tako manjšinske, tako da sem to pričakovala ampak cenim pa to, da smo prišli do nekega kompromisa in da skušamo se dokopati do kompromisa. Namreč potrebujemo nek nabor kriterijev, s kateri bomo lahko živeli vsi. Če sedaj komentiram konkretne spremembe tega osnutka, vidim, da je Eh, komisija skušala bolj uskladiti opredelitve z opredelitvami Svetovne zdravstvene organizacije in tudi prvotnega obeseditve eh, v pri prilogi o pesticidih. To je predlog, ki sicer ni prišel od mene, ampak zdi se, da če ni prišel eh, od mene, da nisem zadovoljna, ampak ne. Pravzaprav bi rada slišala odzive drugih na to. Prav tako vidimo, da je nekaj Eh, zapletenih besedil glede testiranja na ljudeh, zaradi česar je bilo na naši zadnji seji slišati veliko kritik. Vesela sem, da je eh, komisija ohranila prvotni pristop glede kategorij. Vesela sem, da, se, da komisija ni spremenila odstopan pri uredbi o pesticidih, zato da bi jih uskladila z uredbo o pesticidih. Vem, da mnogi od mojih kolegov ne eh, delijo tega stališča, ampak mislim, da lahko s pristopom na podlagi tveganja najbolje zavarujemo zdravje ljudi in okolje in to je ključnega pomena za me. In kot eh, na zadnje naj upomnim kolege in kolegice, ki še vedno niso zadovoljni, da če bomo zavrnili ta osnutek, da bomo eh, morali uporabljati umestne kriterije, ki nikomor niso povšeči. In to je bistveni napredek v primerjavi s tistimi prehodnimi kriteriji. In v duhu kompromisa moramo, po mojem, to besedilo videti tako in sprejeti, da je komisija zdaj spolnila svojo pravno obveznost in je nastopil čas, da gremo naprej, ne pa da sedimo na tem dosjeju. Dajmo delati naprej in naredimo uh, konec negotovosti, koliko je to mogoče in spremimo kriterije. Hvala. Thank you very much. Now Mr. Eichhout. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Eichhout. Thank you very much, Mr. Chairman, and also thank you to... Hvala, eh, gospod predsednik, pa tudi gospodu Mikomu. Hvala za nekatera pojasnila. Začel bom s komentarjem eh, gospoda Mikoma, čež, da je ta dosje spolitiziran. Mislim, da je to resnična izjava, ampak vprašanje je, kdo je kriv za to. Mislim, da je samo ena stran uh, zakuhala to kašo je namreč komisija. če si pogledamo oceno učinka in če pogledamo družbeno gospodarske posledice že leta dva tisoč petnajst so ljudje pravili nikar ne počnite tega in ne na ta način celo evropsko sodišče je bilo potrebno in po tem ko je sodišče uh, povedalo komisiji da mora pripeti znanstvene kriterije in da uh, mora opustiti ob strani oceno učinka je komisija kljub temu nadaljevala po tej poti. Uh, In tukaj odgovarjam kolegici Julie Gerling. Regu, urad oziroma odbor za regulatorni pregled je tisti, ki je potem eh, tukaj posredoval. Judy Gerling je pozivala k takemu organu in ta organ je eksplicitno dejal, da potenca ni relevantna za opredelitev spojine in da bi tre, bilo treba že sprva zanemariti možnost številka štiri. Rekli so tudi, da ima trenutna ocena učinka metodološko, um, da je metodološko pristranska. To so zelo stroge besede. Če, mi imamo tukaj vse te organe, sodišče in organ za regulatorni pregled, vsi kritizirajo komisijo. Če torej vi pravite, da je ta tema spolitizirana, se morate vprašati, kdo je to zakrivil. Kdo je zakrivil to, da smo pristali celo na sodišču zaradi tega dosjeja. Malce samorefleksije bi bilo dobrodošle. In kje smo zdaj? Vemo, da je komisija se zazemala za četrto možnost, namreč želela je izbrati potenco in je organ oziroma odbor za regulativni pregled to onemogočil. Torej je morala komisija se drugače lotiti tega predloga in bili smo kritični do tega predloga, zato pa smo imeli dva razloga. Prvič zaradi kriterijev in drugič zaradi teh sprememb, ki zadevajo odstopanja. Bili smo kritični do teh dveh predlogov, delov in moja kritika zgolj ostaja. Ni mi to nekaj, kar mi je zelo pri srcu, ampak mnoge teme so ostale neobravnavane in če dovolite, da zastavim nekaj vprašanj. Če si pogledate, verjetno je to najpomembnejši del, ko pravzaprav preučujete torej, znano povzra, povzroča, spreminjate v eh, kaže nežele, neželene učinke. In sedaj tukaj, ko govorite o kaže endokrino delovanje. To ni opredelitev uh, Svetovne zdravstvene organizacije. Namreč ta pravi spreminja delovanje endokrinega sistema. In to je nekaj drugega kot endokrino delovanje. Zakaj torej komisija uporablja drugačno obeseditev kot uh, SZO? Zakaj? Drugo. Kje pri teh treh um, točkah je biološka verodostojnost ali verjetnost? Kasneje je omenjena, vendar to ni del treh zapovedi. Zakaj ne? Zakaj komisija ne želi slediti tem dostojnim, običajnim postopkom SZO? In potem kot stopanje. Mislim, da tukaj zelo stvari postanejo pomembne in fascinantne. In tukaj komentiram tudi uh, stališče gospe Gerling. Vem, da imate politično stališče, ampak tukaj se pogovarjamo tudi o pravnem vidiku, kjer postane uh, pomembno tudi stališče so zakonodajalca. Uh, Ko smo junija kritizirali, smo takrat prosili pravne službe, da to preučijo in po Evropskem sodišču, po eh, odboru za preglede je znova pravna služba tudi ugotovila, da komisija tukaj v veliki meri presega svoje pristojnosti. Tako da to postane zelo, postaja zelo boleča tema za komisijo. In komisija to še počne naprej, kajti komisar nam je odgovoril kot parlamentu, čež da ne to se je spremenilo, ta sprememba za tveganje se nanaša na boljše zaščito. Še vedno pravijo, da je to nekaj, kar uh, so storili zato, da bi ugodili nam. Zdaj pa imamo tukaj dokument, ki je bil razkrit in kaže, da je bilo letos junija na komisiji uh, Eh, opravljenih nekaj pogovorov z eh, veleposlaniki zda kanade in drugih držav ki so pritiskali na komisijo češ da naj pripravi pristop na podlagi tveganja in češ da naj pripravi oziroma vpelje vsaj najvišje eh, meje ostanke. komisija pravi ne moramo ohraniti pristop na podlagi tveganj ampak potem nekdo pravi poglejte kakšne so možnosti za vzpostavitev MRL-jev in sprejeti morate ta predlog, če želite rešiti svoje težave. Torej, to je res um, potvarjanje besed. Po eni strani komisija pravi, da je godila nam za to, da bi zagotovila več vzpostavitev, zaščite, po drugi strani pa s tem ugodi veleposlanikom držav, kot so ZDA, Kanade, Urugvaja in tako naprej, češ, da jim je s tem ugodila v smislu tveganja. Oboje pač ne more biti. In ta dokument zelo jasno kaže, da spreminja komisija prave, ker je pod mednarodnim pritiskom in s tem presega svoje pristojnosti. In Julie Gerling, če želijo to storiti, morajo za to uporabiti ustrezni sozakonodajalni postopek in pravna služba tega parlamenta je to že pojasnila in ta resnica še vedno ostaja tako da prav žal mi je predstavnik komisije res je ta tema zelo spolitizirana ampak žal ste vi tisti ki ste za to krivi in to v precejšnji meri. hvala predsednik. Hvala tudi predstavniku komisije, ki nam je podal ta nadaljna pojasnila. Rad pa bi spomnil, da je komisija pripravila kriterije za določitev endokrinih motilcev in to po roku, ki eh, ga predvideva uredba o pesticidih. In potem, ko jo je Evropsko sodišče obsodilo zaradi te zamude in eh, potem, ko je za las zbežala komisija, cenzuri se strani Evropskega parlamenta. In zdaj prihaja komisija pred nas z drobnimi spremembami, ki so jo države članice kritizirale, še preden so postale uradne. Skušam povedati, da govorite samo o endokrinih motilcih in pozabljate na škodljive učinke na človeka, medtem ko Svetovna zdravstvena organizacija pravi o tem, da je treba, pravi, da je treba prepovedati tudi tiste snovi, ki so lahko za človeka škodljive. In sam se sprašujem, ali tukaj res moramo eh, iti mimo previdnostnega načela. Potem pa še zanemrljiva izpostavljenost ter zanemrljivo tveganje. Ta dva koncepta nista zakonita, ampak na takšno spremembo predpisa bi se morala strinjati tudi parlament in svet. In zdaj govorite samo o pesticidih in o biocidih v vašem predlogu. Če pa bo ta predlog sprememb, bomo dobili endokrine motilce v zdravstvenih izdelkih, kemijskih snoveh, Eh, in v vseh drugih snoveh, tudi v vodi, ki prihajajo v stik s hrano. Mi pač ne držimo z veliko industrijo in ustrajamo na tem, za kar smo se zauzemali do sedaj. Kriterije je treba določiti tako, da bodo ščitili zdravje ljudi in okolje. Hvala. <coughs> Hvala, gospod Dornanu. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi, gospod generalni direktor. Ta tema, torej Endokrini motilci je izredno aktualna. Še danes v francoskem časopisu Le Monde eh, kakih sto znanstvenikov kritizira. Uh, vpliv industrije na komisijo, ki zmanjšuje pomen in nevarnost teh snovi. In uh, kaj še rabimo več kot ta signal se strani znanstvene skupnosti za to, da se bomo odzvali. Uh, vse bolezni od diabetesa do uh, degenerativnih možganskih bolezni, do debelosti in tako naprej, vse to so uh, alarmi tudi za eh, Svetovno znanstveno zdravstveno organizacijo, ki ugotavlja porast teh bolezni. Eh, to je povezano tudi z endokrinimi motilci in zato, kaj čaka Evropska komisija za uporabo previdnostnega načela in za eh, resno ureditev uporabe teh snovi. Komisija se sicer uh, slavnostno zavezuje, da dela v interesu evropejcev in da se ne odziva na interese industrije, um, ki pa uh, ne upošteva znanstvenih izsledkov pri uh, zasledovanju svojih interesov. Zakaj gre torej tukaj? Za prosti pretok blaga na svetovni ravni in. Uh, zaradi katerega je treba endokrine motilce skratka eh, v bistvu spregledati. Vemo, kakšna je tukaj zakonodaja ZDA, ki jih eh, dopušča, ampak eh, ne smemo popustiti, da bomo popustili ameriški industriji in se celo strinjali z radikalnimi povračilnimi ukrepi. Uh, Ne na zadnje je v časopisu Le Monde uh, objavljeno, da so prišli do cele vrste dokumentov internih v komisiji in to so dokumenti EFSE, ki uh, jasno govorijo o endokrinih motilcih. In, uh, ampak to tako, da so bili ti dokumenti pripravljeni vnaprej in da zmanjšujejo njihovo problematiko. Ali lahko to potrdite? Hvala. Gospod Ali. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala tudi predstavnikom komisije, da so danes prišli in da nam predstavljajo stališče komisije, pa tudi da odgovarjajo na naše vprašanja. Glavna skrb je ta, da ta zadnji predlog zahteva nerealno visoke ravni znanstvenih dokazov, kar omejuje zmožnost, da bi regulirali endokrine motivce. S tem v zvezi, zlasti v primerjih, ko gre za negativne učinke kemikalij in to se dogaja, podatki kažejo spremenjene hormonske ravni, kar kaže tudi na prisotnost motilcev. Zato bo zelo težko karkoli spremeniti. Predlog zahteva, da se odkrije nekaj, negativen učinek, način delovanja, pa tudi, da se dokaže povezavo. In zanimivo bi bilo vedeti od komisije, zakaj komisija zahteva ravno to povezavo in zakaj s tem otežuje stvari in nalaga zelo visoko dokazno breme v tem predlogu. Druga stvar, ki pa je že bila omenjena, pa se nanaša na uporabo pesticida, če gre za zanemrljivo tveganje na mesto zanemrljive izpostavljenosti. To seveda bistveno mm, spreminja izbiro glede obvladovanja tveganja, kar so dogovorili sveti in drugi. Fitofarmacevtska sredstva oziroma uredba, ki to ureja, to je bil sporozum vseh inštitucij, govori o visoki stopni zaščite, vključno z najbolj ranljivimi osebami z uporabo previdnostnega načela. Zakaj se je komisija odločila, da spremeni izpostavljenost in omogoči, da je ta izpostavljenost višja. Še zadnje vprašanje, ki se nanaša na to, kar so predstavniki komisije pravkar povedali. Če ne bo kvalificirane večine na tehničnem odboru, obstaja možnost v RPS, da ministri na politični ravni, na ravni sveta odločijo, ali bo komisija posredovala to vprašanje svetu in ali bo sprejeta politična odločitev s tem v zvezi. Hvala lepa. In sedaj, če ni, ja? Gospa Rivazi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Miko, da ste tukaj. Sama se bom dotaknila te sage o endokrinih motilcev. Saj V vsem tem času, odkar o tem govorimo, je bilo treba najprej dobiti sodbo Evropskega sodišča, drugič, da vam evropski parlamentarci povedo, da morate upravljati svoje delo. Zdaj pa se države članice strinjajo z vašimi predlogi. V bistvu smo tukaj v kar težki situaciji in če komisija eh, se ne zauzema za zdravje naših državljanov, potem si lahko predstavljate, kakšen bumerang bo to pomenilo za naše državljane. No, imamo eh, na eni strani nevladne organizacije, naprimer UCŽ Evropa, ki, katere peticijo je podpisalo na tisoče državljanov, potem imamo celo vrsto držav članic, ki se še vedno ne strinjajo z vašim predlogom in potem imamo tukaj še Endocrine Society, v kateri, ki združuje več kot 18 tisoč znanstvenikov, ki postavljajo pod vprašaj vaše kriterije. Torej, kaj še potrebujete, da se boste premaknili. Dobro vemo, eh, oziroma si predstavljamo, da imajo američani in kanačani vpliv na vaše predloge. Potem pa še Le Monde eh, v katerem beremo, da je že decembra 2012 ter konec marca 2013 EFSA ta uh, famozna agencija, ki nam vedno ponuja povezave na spletne strani strokovnjakov in tako naprej, ker nam pač ne morejo posredovati njihovih študij, pravi, da bi morali endokrine motilce in druge kemične snovi obravnavati uh, enako kot vse druge kemične uh, substance uh, in njihov vpliv na zdravje in na okolje. In zato vas sprašujem, gospod Miko, ali se vi lahko strinjate s to opredelitvijo. Pa pogledajmo, kaj pravi eh, Svetovna zdravstvena organizacija. Ta se z to opredelitvijo sploh ne strinja in ugotavlja, da je tradicionalna metoda za oceno tveganja kemičnih snovi neuporabna oziroma neprimirna za endokrine motilce. Torej, to je prav v nasprotju s tem, kar pravi EFSA in zato prosim, da mi odgovorite, ali se strinjate s, te, s tem, kar trdi EFSA ali ne. Potem pa še nekaj. Kako naj se endokrine motilce uh, dovoli, če je eh, njihovo tveganje za zdravje človeka zanemrljivo. Ampak kakšno stališče torej komisija zauzema pri oceni tega tveganja? Veste, kaj je tukaj hudo, to, da v bistvu skušate zaobiti to, kar je zakonodajalec že zapisal v direktivo. Torej, če ne morete priti direktno do tega, kar želite, se skušate izogniti nečemu, kar je že bilo določeno. In e, pravna služba parlamenta nam je povedala, da je tak način delovanja povsem nezakonit. Potem pa še nekaj glede kriterijev, e, v skladu s katerimi naj bi se določene snovi opredelile kot endokrini motilci. Ti, kriteriji so tako strogi, da uh, je pod vprašanjem samo previdnostno načelo. Torej, uh, celo način delovanja teh endokrinih motilcev je treba poznati, ter njihov biološki učinek, pa vendarle gre tukaj za dve različni stvari. Učinek poznamo šele potem, ko že poznamo način delovanja. In to je zelo zaskrbljujoče. Uh, Osebno me to skrbi v političnem smislu, skrbi me podoba Evropske unije, ki jo na ta način posredujemo za področje zdravja. Saj vidimo, kaj to pomeni na področju, kaj endokrini motilci pomenijo eh, za rakava obolenja, za ehm, plodnost, za zdravje otrok in tako naprej. Zato lepo prosim, da nehajte biti glasnik industrije, tako kot ste to na področju tobaka, ampak začnite že enkrat delati v splošnem in javnem interesu. Na tem področju imamo veliko predlogov in kaj pa vi počnete z njimi? Zdaj pa, dragi gospod Miko, mislim, da imate kar nekaj vprašanj, na katere boste morali odgovoriti. Izvolite. Hvala lepa. Hvala za vaše odzive in za vaše vprašanja. Poskusil bom iti skoznje in upam, da ne bom zamudil nobenega pomembnega elementa. Najprej, vsaj delno lahko rečem, da vsaj delno, torej cenite te spremembe, ki sem jih danes predstavil. Kljub temu pa ste nekateri ponovno odpirali podobne stvari, kot so tiste, o katerih sem govoril, zato bom poskusil biti bolj ekspliciten. Najprej v zvezi z merili, ki naj bi veljala samo za dva zakonodajna dokumenta, ne pa za vso zakonodajo. Na to lahko enostavno odgovorim. Razumem pa logiko za tem. Naš mandat pa je bil za dve uredbi, ki se nanašata na biocide in fitofarmacevtska sredstva. Predvidevamo in verjamemo, da ko bomo dosegli politični odgovor in ko bomo v celotnem sistemu sprejeli opredelitev pojma, bo to vsekakor vplivalo tudi na razpravo o endokrinih motivcih v zvezi z drugimi zakonodajnimi dokumenti, ampak to ni bilo trenutno v našem mandatu, zato se tega enostavno nismo mogli lotiti. Naj povem tudi, da bi to pomenilo zelo obširno delo, kar bi tudi pomenilo, da je treba kar nekaj časa nameniti temu. Večkrat ste omenili učinke, ti so verjetno najbolj očitni in verjetno so ravno fitofarmacevtska sredstva in biocidi tisti, ki povzročajo največ tih učinkov, zato smo se ju tudi lotili kot prve. Pa tudi naša pravna obveznost je ravno glede teh dveh snovi. Slišal sem kritiko, da nismo upoštevali mnenja sodišča, in sodb. Večkrat smo priznali, da zamujamo, vendar pa bi rad prosil tudi, da ne tolmačimo napačno tega, kar je povedalo sodišče. Sodišče ni reklo, da je problem v oceni učinka. Sodišče je reklo, da bi to morali narediti pravočasno. Ni šlo za to, da bi ocena učinka bila napačna, da ne bi bila prava. Problem je bil, da nismo bili pravočasni. Večkrat v prejšnjih razpravah sem že povedal, da ocena učinka ni samo orodje, ki je neposredno povezano s tem, kako opredeliti neko definicijo. Gre tudi za odgovornost. Kajti v tem trenutku velja, da če želite, da bo neka definicija uporabna od prvega dneva uveljavitve, morate točno vedeti, kaj se dogaja v sistemu in biti pripravljeni. Zato se mi zdi, da je odgovorno, če si pogledamo, kakšen bo učinek. In kot ste videli, predlagana definicija temelji na nevarnosti in ne na tveganju. Zato to smo morali vedeti, kakšne so morebitne posledice vsake možnosti, ki bi teoretično prišla v poštev. Zdaj pa konkretna vprašanja. Večkrat je danes bilo omenjeno vprašanje glede zanemrljivega tveganja oziroma zanemrljive izpostavljenosti. Najprej bi začel z razlagom, ki zadeva predvsem pravno plat zadeve. Seveda vem, da je pravna služba parlamenta izrazila svoje stališče, da smo presegli pristojnosti, ko smo to predlagali. Naj povem, da smo mi naredili svojo analizo in naša pravna služba, pravna služba komisije nam je zagotovila, da smo spoštovali mandat v skladu z 78. členom, ki nam daje pristojnosti za to, da se uskladimo, da definicije in priloge uskladimo z najnovejšimi znanstvenimi spoznani. Tako da smo čisto usklajeni z našim mandatom in morda se ne strinjamo, ampak ni na meni, da bi zdaj povedal, katera pravna služba ima bolj prav. To je bilo seveda naše prvo vprašanje, naj to naredimo ali ne. In odgovor, ki smo ga dobili, je bil zelo jasen, tako da smo delali na podlagi pravne analize naše pravne službe. Toliko o pravni plati, zdaj pa še vsebinska plat. Ni mi všeč, ko mešamo tolmačenja na začetku te razprave smo imeli zahtevno razpravo o zahtevah glede učinkovitosti najsodobnejših eh, pristopov na podlagi ocene tveganja, po drugi strani pa smo doživljali pritiske, ki jih seveda razumemo, da pri endokrinem načinu vedenja govorimo o posameznih molekulah in da bi se zato morali odločiti za oceno na podlagi nevarnosti. Zato smo sledili definiciji Svetovne zdravstvene organizacije in delali na podlagi nevarnosti. Ta definicija jasno temelji na nevarnosti. Tam, kjer se pojavlja tveganje, pa je v zelo konkretnem primeru derogaci. Morda boste rekli, koliko pa bo izmed vseh opredeljenih endokrinih motivcev teh izjem. Zelo majhen delež bo, ne morem povedati koliko. Poanta pa je v tem, da ko govorimo o izjemah, moramo imeti nekaj, kar bo delovalo v praksi, bo merljivo in kar lahko opredelimo. Zato vas sprašujem, kaj pa pomeni zanemrljiva izpostavljenost? Lahko opredelim, kaj je zanemrljivo tveganje, imamo metode, Ampak zanemrljiva izpostavljenost je zelo širok pojem. Zanemrljiva izpostavljenost pomeni, da pridete v stik z zelo majhno količino snovi. O tem bi se verjetno vsi strinjali. Prepričani smo, da v primeru endokrinih motivcev je tveganje morda visoko, tudi če stopite v stik z z zanemrljivo koncentracijo snovi. Lahko se torej zgodi, da je zanemrljivo tveganje niže od zanemrljive izpostavljenosti. Lahko pa obstaja sorazmernost, tega ne zanikam, ampak z zanemrljivim tveganjem smo veliko bolj natančni. Prav tako je to treba dokazati pod pogojem, da ni alternativne možnosti in tako dalje in tako naprej. To vse zelo dobro poznate. Mislim torej, da ni primerno, da to tolmačite kot spremembo pristopa, kajti definicija ostaja, temelji na nevarnosti, pristop zanemrljivega tveganja pa bi se pod strogimi pogoji lahko uporabil pri izjemah in v zelo konkretnih situacijah. Kritike, ki prihajajo od vse povsod, tudi od nevladnih organizacij, pravijo, bojimo se, da s tem pristopom zaubidete definicijo, ki temelji na nevarnosti, na koncu tako na seznamu ne bo nobene snovi, ker bodo vsi uporabili izjeme na podlagi tveganja. Lahko pa vam povem, na podlagi informacij, ki jih imamo seveda, sem več kot prepričan, da ne bo praznega seznama endokrinih motivcev, pa uporabite definicije. To bo seznam snovi, izčrpen, obsežen seznam snovi, ki bodo prepovedane na podlagi te definicije. In ne bo enostavno pridobiti izjeme. S tem povezano vprašanje je vprašanje MRL. Tudi to je povezano vprašanje in po definiciji pravimo, da če je neka snov prepovedana, ker velja za endokrini motilec na podlagi predlagane definicije, je MRL enaka najnižji, izmerljivi ali prepoznavni koncentraciji. Vprašanje zdaj je, Če se odločimo za izjeme na podlagi tveganja, ali bi to lahko bilo kakorkoli drugače? In iskren odgovor je, teoretično je možno, ampak morali bi dokazati, da ta MRL raven ne prenaša nobenega tveganja za javno zdravje. Po mojem mnenju je to zelo težko dokazati in bo treba pregledovati vsak primer posebej, če bi se to zgodilo. Zelo pomembno pa je razumeti, da od snovi, ki še niso ocenjene po tem sistemu in ki bodo na podlagi nevarnosti sodile med endokrine motivce, tu se ne bi moglo zgoditi, da bi MRL vrednosti povečalo v večini primerov, bo ta vrednost šla navzdol in tako bomo v posameznih primerjih morali oceniti, ali bi morda ta vrednost lahko bila manj hitro nižja. Nikakor pa ne drži, da bo MRL spreminjala vrednosti navzgor. Uh, Potem Naslednje vprašanje se je nanašalo na to, da definicija SZO ni dobesedno prenešena v naše besedilo. Najprej se moramo vprašati, kaj je namen predlagane definicije. Mi smo morali delati v okviru že obstoječe zakonodaje na področju fitofarmacevskih sredstev in biocidov. To, kar že imamo, smo morali povezati z definicijo, ki jo predlagamo. To, kar imamo, je torej ne neposredno tolmačenje definicije SZO v evropskem sistemu na način, da bo to izvedljivo ob zakonodaji, kakršno imamo. Yes, uh, very... Pa še zelo visoka raven dokaznega bremena. Verjetno nisem bil dovolj izrecen oziroma neposreden, ko sem odgovoril o spremembah v dikciji. Namreč, tisto, kar sem danes razložil, spremembe v dikciji se nanašajo na to, o čemer ste govorili. Ni res, da zahtevamo, da se morajo dokazati negativni učinki na ljudeh. Odločili smo se za enako raven dokazov, kot to najdemo v definicijah SZO, lahko to temelji tudi na testih na živali ali in vitro. Prejšnji osnutek je bil napisan na način, da od prvega stavka ni bilo vse razvidno in ste zato morali prebrati še par eh, odstavkov, zato smo želeli zadeve bolj pojasniti tokrat. Nikakor ne zahtevamo dokaza učinka na človeškem primeru, pač pa pravimo, da če neka snov kaže učinke, potem je prav, da se to ustrezno obravnava. Seveda so dovoljene, dovoljene tudi teste na živalih in in vitro, tako da je raven dokazov povsem enaka. Yes, uh, the, the, the, uh... Potem Večkrat smo slišali omenjeno vprašanje učinkovitosti in tudi del mandata, ki se nanaša na konkurenčnost našega eh, kmetijskega sektorja. Vsi se zavedamo, da potrebujemo nekaj, kar bo seveda brez kakršnega koli kompromisa zaščitilo javno zdravje. Po drugi strani pa seveda ne smemo izničiti konkurenčnosti našega kmetijstva v primerjavi z drugimi državami. Mi smo se odločili za definicijo, ki temelji na nevarnosti, da ne vključimo učinkovitosti, kajti po zelo celostni razpravi smo se strinjali, da te snovi delujejo na zelo specifičen način. Endokrini motivci delujejo v zelo nizkih koncentracijah. Lahko je par molekul, ki imajo učinek in težko je potegniti mejo. Zato definicija temelji na nevarnosti in zato smo vzpostavili ta sistem in se nismo odločili za učinkovitost. Kljub dejstvu, da pristop na podlagi tveganja bolje opredeljuje in upošteva izkušnje pri mnogih ocenah tveganja, smo tu sprejeli argument in se odločili za nevarnost. Nekateri so me spraševali, če se strinjam s tem, kar pravi EFSA. To vprašanje mi je všeč in lahko vam povem, da imam svoje stališče. Moram pa vas spomniti, da Pred mnogimi leti je ta hiša in so zakonodajalec odločil, da ni prav, če ocenjevalec tveganja ocenjuje znanost. Odločili smo se, da ločimo ti dve funkciji, oceno tveganja izvaja znanost, EFSA ali kdorkoli drug in tisti, ki upravlja s tveganjem, mora delati na podlagi ocene, ki jo dobi. Zato je moj odgovor na meni kot namestniku generalnega direktorja za varnost hrane, na meni ni, da bi ocenjeval znanstveno veljavnost mnenja telesa, ki je bilo ustanovljeno za to, da daje znanstvene nasvete. To, kar da EFSA, jemljem kot uradno mnenje našega znanstvenega telesa in s to informacijo delam naprej. Mi smo šli še dlje, kot sem razložil, zato ker smo bili mnenja, da bi pri obvladovanju tveganja morali iti še dlje. Mi smo se odločili, da upoštevamo nevarnost samo zaradi razprave, ki je bila okrog endokrinih motivcev zelo široko zastavljena. Ne želim torej, da name gledate kot na nekoga, ki se strinja oziroma ne strinja z EFSO. Jaz sem dolžan upoštevati mnenje EFSE kot uradno mnenje. In še zadnja stvar. Na eno stvar bi rad spomnil. Večkrat danes je bilo omenjeno, da se bojimo tega, da bi dovolili uporabo snovi, ki lahko povzročijo rakava obolenja, snovi, ki so tvegane za reprodukcijo in ponavadi je to tista povezava med eh, endokrinim delovanjem in učinki. Rad bi spomnil na dvoje, na dve stvari, ki jih že poznate. Vse snovi so ocenjene z vidika tveganja na splošno in če poznamo te učinke, bi ti morali biti zajeti že tam, To je včasih lahko zelo zahtevno. Zato ima zakonodaja o fitopomacevskih sredstvih jasno obveznost, da pogleda eh, mutagenost, kancerogenost in to od začetka, ne da bi imeli kakršnakoli predhodna znanja. Torej, to, kar počnemo, je pravzaprav eh, multiplikator. Kancerogene snovi enostavno ne morejo biti odobrene. To se naredi že po sedanji zakonodaji. Ampak zato, ker je endokrino delovanje lahko širše in gre še dlje, zato smo se tega lotili v sedanji definiciji. Zato enostavno ni res, da kancerogenost ali reprotoksičnost sta kompromitirana zaradi definicij. To je urejeno. Tu že imamo meje, tako da smo tu pravzaprav šli na razširitev, vključili smo že to, kar obstaja in naše delovanje še razširili. Tako je treba razumeti tisto, kar govori predlagana definicija. In zelo dobro se še spominjam razprav, preden sem postal odgovoren za to področje. Spomnim se razprav s kolegi v Generalnem direktoratu za okolje in v osnovi je razprava bila o tem, Vprašanje, ali se bomo odločili za definicijo SZO, da ali ne, ali bo to temeljilo na nevarnosti, da ali ne, bomo vključili učinkovitost, da ali ne, in ali bomo upoštevali tudi morebitne učinke, da ali ne. In na vsa ta vprašanja je odgovor zdaj da. Delali smo tako, kot se nam je zdelo prav. Zato bi resnično rad spomnil, kje smo bili pri tej razpravi pred dvema letoma in kje smo zdaj z našim predlogom. Upam zato, da sem se uspel odzvati na vse vaše pripombe. Ne bom komentiral vprašanj v zvezi s tem, da kdo je spolitiziral to razpravo z vašim dovoljenjem. Gospod Miko, hvala lepa, hvala lepa predvsem za vaš pogum, kaj ti to so vprašanja, o katerih se je vedno težko pogovarjati in hvala lepa za vse informacije, lahko vam zagotovim, da bomo zelo podrobno spremljali ta dosje in se čim bolj potrudili, da pomagamo komisiji izboljšati ta predlog. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za izmenjavo glede eh, komunalnih voda. Besedo dajem gospodu Malgaju, ki je vodja enote pri Evropski komisiji. Izvolite, beseda je vaša. <clears throat> Um, hvala. Če dovolite, bom začel s kratko predstavitev in kolegi sekretarjata jo pravkar pripravljajo. Tako, dobro dan vsem skupaj, najlepša hvala, da ste nas uh, povabili. Oprostite, tisti, ki odhajate, prosim, storite to hitro, tako da lahko drugi nadaljujemo prosim, da to storite čim tiše. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Torej, vzel bi nekaj, zdaj bi si nekaj minut, da bi eh, šel skozi ključne gotovitve tega poročila. Mislim, da bi bilo to koristno, če bom le uspel upravljati z eh, tem daljincem. Ja, skratka, dovolite, da se spomnimo samo, kakšne so glavne lasnosti direktive o komunalnih urbanih eh, vodah. Ko je začela veljata, je prv, prvi, prva obveza, da oblasti v različnih aglomeracijah zbirajo ob, odpadke, potem eh, tudi obstajajo obveznosti za čiščenje te komunalne vode in to počne na stroži način, tako da ni hranil ali drugih snovin, ki bi uhajale eh, v prostorih, kjer imamo velike aglomeracije ali pa kjer, ki se nahajajo na občutljivih območjih. Vsakih nekaj let vedem, da bo z daljincem, vedel sem, da bo z daljincem nekaj narobe, tako da bom skušal iti nazaj. Let's go back to slide two, please. Druga postrojnica, prosim. So, just to say for those... Torej, tiste, ki vas tema bolj zanima, dovolite, da vam povem, da je Evropsko sodišče spravilo več revizij, vem, da ste nekateri pri tem sodelovali. Samo da povem, kaj je vključeno poročilo in kaj ne. Ko govorimo o statusu izvajanja, pročujemo, kako se direktiva izvaja v različnih državah. Proučujemo tudi, kakšna so načrtovana dela, kakšne so potrebe po naložbah, kot jih opredeljuje države članice. To smo začeli dodajati nedavno. Skušamo proučiti vse države, ampak nažalost sto eh, krat ni bilo mogoče vključiti podatkov o Italiji in Polski, tako da z njima rešujemo težave, ki tega niso, zaradi česar to ni bilo mogoče. Hkrati pa tudi nismo dobili informacij za Hrvaško, kaj ti zanje te obveznosti še niso veljale, češ da eh, so za njo, je za njo veljalo prehodno obdobje. Zdaj bi kar nadaljeval z glavnimi ugotovitvami. Um, To je pravzaprav ključna prosojnica. Eh, če si pogledate prvi eh, stolpec, govorimo o zbiranju urbane komunalne vode. In tukaj smo to delili na EU15 in EU13, seveda trenutno nas je 28, ampak države pristopnice, ki so uh, se pridružile Evropske unije, po letu 2000 so morale izpolnjevati posebno drugačne obveznosti, tako da zato ohranjamo to razlikovanje. Tiste države, ki so v Evropske unije dlje, vidite, da dosegajo višje rezultate pri zbiranju, tudi dokaj dobre rezultate pri obdelavi te vode, vendar pa so rezultati precej nižji v tistih državah, ki so se Evropske unije priključile kasneje. In to je prav lahko pojasniti, namreč direktiva je tam manj časa v veljavi, prav tako gre za infrastrukturo, ki zahteva velike naložbe, sočasno pa smo priča tudi nekaterim drugim težavam in eh, tem se bom posvetil čez kakšnih eh, par minut. To je torej glavno ugotovitev našega poročila. Naj samo povem, kaj komisija počne na tem področju pravzaprav v osnovi izvajamo štiri različne ukrepe, skušamo pomagati državam članicami, državam članicam, da bi celi dosegle. In kot prvo to počnemo z uh, finančnimi sredstvi Evropske unije, prav tako pa imamo različne sklade, uh, sodelujemo z uh, upravami prek programa Jaspers, prav tako organiziramo ciljne sestanke z državami članicami, tako da Eh, rešujemo težave pri upravljanju in s temi ukrepi bomo prihodnje še eh, okrepljeno nadaljevali in potem moramo včasih tudi uporabiti določene pravne postopke, eh, kar nekaj jih trenutno teče ehm, in upamo, da bodo kmalo zaključeni. Sedaj pa naslednja prosovnica. Z njo bi želel pokazati, kakšni so podatki za prejšnjo razpravo in kako je to mogoče videti v geografskem prikazu. Se prečujem, ker so te prosojnice nekoliko majhne, ampak vse, kar je obarvano z modro, je dobro, tam je izvajanje uh, ustrezno, to, kar je rdeče, pomeni, da je raven skladnosti zelo nizka, tisto, kar pa sta označeno, kar je označeno zeleno in uh, rumeno, je nekoliko boljše. Tako da pač tukaj s slikovnim gradivom ponazarjam to, kar sem pravkar predstavil. Sedaj pa še investicije v državah članicah. Mislim, da je to zelo pomembno, ne samo zato, ker um, pomankljive naložbe omejujejo izvajanje te direktive, ampak seveda to povezano s prioritetami. Tukaj vidite določene številke, ampak države članice pošiljajo lastne uh, ocene in po njihovih ocenah naj bi bile potrebne investicije na to področje od 22 milijard evrov na leto in 25 odstotkov trenutnih naložb izhaja iz evropskih skladov. V prihodnje v obdobju do 2018 naj bi bile naložbe nekoliko više, 25 milijard evrov letno. Prav tako pa vidimo, da so prvi rezultati sklada EFSI že vidni, sicer to ni vključeno to poročilo, poročilo, kajti um, šlo bo za naložbe v infrastrukturo povezano z vodo in uh, te bodo predmet ločenega poročila. Če dovolite, bi predstavil sklepe. Namreč, kot sem povedal, vidimo, da je stopnja skladnosti z direktivo zelo visoka in zato je tudi kakovost vode dokaj dobra v državah EU15. V državah EU13 obstajajo še vedno precejšnje vrzeli, vendar pa je tem državam bilo namenjenih veliko evropskih sredstev. Komisija trenutno sodeluje z um, različnimi skladi EBRD in sodeluje z oblastmi v teh državah, da bi te investicije in usklajeno z direktivo pospešili. Prav tako uh, skušamo izboljšati uh, pošiljanje in obdelavo poročanih podatkov. Prav tako smo ugotovili, da je treba spodbujati investicije v inovacije, kajti menimo, da lahko s tem predvsej znižamo investicijske stroške. In ne na zadnje, kar pa je tudi zelo pomembno, smo do neke mere preučili tudi povezave z gospodarsko rastjo in ustvarjanjem delovnih mest. Če tudi gre za okoljsko zakonodajo, vidimo, da tukaj obstajajo pomembne gospodarske koristi iz eh, izvajanja te eh, zakonodaje. Kot sem povedal, naj bi s tem bilo ustvarjenih v tem sektorju približno 600 tisoč delovnih mest za polni delovni čas. S tem bom zaključil, seveda, če boste imeli kakšno vprašanje, pa bom na nje z veseljem odgovoril. Hvala lepa. Zdaj bom vprašal kolegice in kolege, ali je bilo to pojasnilo jasno, ali pa morda želijo kaj dodati, želijo kaj vprašati ali se prositi za pojasnilo. Gospod Brni. Um, Gospod Bennett, omenjali ste, če dalje več odpadnih uh, voda v urbanih območjih, še zlasti v Združenem kraljestvu. Dogajata se dve stvari. Zaradi podnebnih sprememb smo pogosteje priča velikim navljivom v manjšem obdobju, tako da s tem dobimo večjo količino vode v krajšem obdobju, kar povzroča težave za vse sisteme odvodnjavanja. In potem eh, k temu gre prišteti še drugi problem, ki je, da je če dalje več tistih območij, ki bi sicer eh, počrpale to vodo, naprimer eh, vrtovi, ki so bili sedaj asfaltirani in, eh, in z njih so nastala parkirišča. Tako da v 70-ih, 80-ih letih so imele hiše eno parkirišče za en avto pred hišo, vse ostalo pa je bilo namenjeno vrtovom in ob dežju so eh, so ta tla počrpala ta in usrkala to uh, vodo. Zdaj pa je seveda parkirišč eh, več, potrebnih je več in zato mora ta voda se odlivati in otekati drugam. Tako da vsekakor eh, so tukaj eh, povezave med podnebnimi spremembami in tudi našo rabo zemlišč. V Združenem kraljestvu sem želel vedeti, v kakšnem je pač tako, želel pa sem slišati, kako to velja in v kolikšni meri to velja tudi za druge države Evropske unije. Hvala. Tukaj je zaprosila za besedo tudi gospod Dordano. Hvala, gospod predsednik. Obdelava odpadnih voda je nujno vprašanje v Evropski uniji. Pomankanje vodnih virov je tudi velika grožnja v, v urbaniziranih okoljih. 120 milijonov evropejcev nima dostopa do pitne vode v svojem bivališču, kljub vsemu, kar eh, je bilo storjenega v tej smeri in vodni viri so vse redkejši. Uh, večina evropskih držav pa uh, se je uskladila z zahtevami direktive o e, odpadnih vodah. In zdaj, ob problematiki endokrinih motilcev, ki je izredno aktualna, se sprašujemo, ali so programi za usklajevanje in izvajanje res neoporečni in sprašujemo se, ali lokalne skupnosti lahko res izvedejo zahteve Eh, direktive glede na pomanjkanje sredstev. Če pomislimo še na zahtevo o prilagoditvi stavb eh, tem zahtevam, so stroški za to zelo visoki za večino skupni, skupnosti. In zato se sprašujemo, kakšno je stališče komisije v zvezi z uh, nezadostnimi eh, možnostmi za odvajanje odpadnih voda, ki so zabeležene v večini držav članic. Hvala. Hvala. Če drugih eh, vprašanj ni, takoj predajam besedo komisiji za odgovore. Najlepša hvala za prvo vprašanje. V našem žargonu govorimo o pretiranih odlivih eh, meteornih voda ob eh, nalivih. To je precejšna težava v državah članicah. Do neke mere je to urejeno tako, da eh, obstaja obveznost za države članice, da se s tem spoprijemajo. Kot veste, v Združenem kraljestvu obstaja pravni spor, ki je privedel do precejšnjih investicij, da bi bili temu kos. Ampak na kratko rečeno, to je težava in dejansko dejavno preučujemo, kako bi državam članicam lahko uh, Eh, pomagali pri reševanju te težave. Oblasti in tudi eh, določeni izvajalci že eh, spremajo ukrepe in eden od ukrepov je, da tudi v naši splošni politiki o vodah promoviramo ukrepe zadrževanja vode. Tako da tukaj imamo lokalne oblasti in tudi druge, ki se sestanejo, ki združijo moči in skrbijo za to, da bi lahko voda hitro uh, prehajala skozi um, določena področja. To lahko seveda vpliva tudi na, uh, na pomorska okolja, torej To je hkrati lahko hitro povezano tudi z onesnaževanjem morja. Torej, komisija preučuje to temo, to temo prepoznavajo kot državno tudi države članice in trenutno razmišljamo o tem, ali bomo morali storiti kaj tudi z vidika preučitve instrumenta. Kar zadeva vaše drugo vprašanje v celoti, vemo oziroma popolnoma vemo, da gre za pomembno temo in kot drugo, če povem konkretneje, glede postopnega pristopa in zmožnosti različnih občin, da bi bile kos tem potrebam. Ja, direktiva je že bila postopoma upeljevana, kajti Najprej so obstajale določene obveznosti za tiste naselbe, odkudar so prišle odpadne vode, potem pa je postopoma prišlo do obveznosti za manjša območja z 5000 prebivalci. Trenutno menimo, da je to tista maja, za katere priporočamo državam članicam, da upeljajo takšne ukrepe, seveda priporočamo tudi ekvivalentne ukrepe, ampak zaradi subsidijarnosti sedaj ne želimo predpisovati, kaj ne bi se dogajalo na tako majhni ravni. Ampak vsekakor pa dajemo priporočila državam članicam in njihovim oblastem v tej smeri. Hvala lepa za vaš odgovor. To pomeni, da lahko s to točko zaključimo. Naslednja točka pa zadeva biološke pesticide z nizkim tveganjem. Tukaj imamo osnutek predloga resolucije. Čakamo na ko-sponzorja. Imamo pa tukaj gospoda Dorfmana in gospoda Poče, pa tudi gospod Dornano. Uh, I think we can uh, start. In mislim, da lahko začnemo se pogovarjati o našem osnutku resolucije in takoj bom dal besedo. Kdo od vaju želi začeti? Lahko jaz začnem. Prav, gospod Poč. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se zahvalil vsem kolegom, saj vsem kolegom, smo danes bili priča soglasnemu glasovanju, česar v našem odboru nismo veliko krat priče, tako da se zahvaljujem vsem sopodpisnikom za podporo. Upam, da to ni neka sporna pobuda, videli smo, da jo podpirajo vse politične skupine, podpirajo pa jo tudi MSP, organizacije farmacevtov in tudi ostali. Namreč, skušamo rešiti večji problem, namreč, da se skušamo rešiti zmanjšati izpostavljenost zaradi fitofarmacevskih sredstev, eh, ki vplivajo na ljudi in okolje. Eh, to so biološki pesticidi z nizkom tveganjem, ki vključujejo tako biološke kot sintetične pesticide. Vendar pa imamo zaenkrat samo sedem avtoriziranih učinkovin, šest od katerih je bioloških ko se odobravajo biološki pesticidi za najdaljše možne obdobje, veliko krat primankuje podatkov in številni pesticidi z nizkim tveganjem niso odobreni zaradi dolgih procesov odobravanja in zaradi nižje učinkovitosti. In to gre na račun vseh vrst kmetovalcev, na račun javnega zdravja in tudi okolja nasploh in ta postopek ustnega vprašanja bi moglo podpreti to, da bi se biološki pesticidi z nizkim tveganjem lahko tržili. Osnutek predloga je tak, da ne dodaja novih elementov, pravzaprav ponavlja to, kar je že omenjeno v uredbi 1107, vendar pa zadeva le biološke pesticide z nizkim tveganjem, medtem ko kemične pesticide resolucija ne pokriva. Zahtevamo regulativno prilagoditev, s katero bi poenostavili in pospešili postopke odobritve za biološke pesticide z nizkim tveganjem. Pozivamo komisijo naj prednostno obravnava odobritve bioloških pesticidov z nizkim tveganjem. Besedilo ustnega vprašanja seveda sprašuje po zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepih, s katerimi bi se povečala razpoložljivost bioloških pesticidov z nizkim tveganjem in sprašuje se tudi o časovnici predvidenih podobnih ukrepov. Ko bo prišel čas za predloge sprememb, se veselim, da bom slišal več tudi od eh, komisije in tudi um, takrat bom imel dodatne vprašanja. Industrija bi si želela preverbe, ustreznosti, s katero bi lahko prišli do rezultatov v dveh letih, ampak eh, komisija se bolj nagiba k postopku REFIT za celotno uredbo 1107-2015 devet, ampak za to bi bilo potrebnih kar deset let. Moji predlogi skušajo odpraviti neskladja v teh v te uredbah. In že ta uredba pravzaprav prioritizira uporabo pesticidov z nižkim tveganjem, vendar pa ne vključuje mehanizma, s katerim bi te pesticide dejansko lahko prioritizirali v praksi. Tako da bi želel, da nam komisija poda kakršenkoli komentar na to temo. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa, Herbert. Ehm, ja, eh, ja, hvala. Mislim, da ni treba veliko dodati k temu, kar je bilo pravkar povedati. Tudi jaz bi se zahvalil namreč za to, da smo dosegli veliko soglasja. Mislim, da je to bilo jasno razvidno iz današnjega jutranjega eh, glasovanja. Kot je povedal kolega Poč, govori za sprem, uh, govorimo o spremembi uredbe 1107 iz leta 2009. Tukaj predlagamo kratkoročni postopek za pesticide z nižjim tve, nizkim tveganjem, ampak uh, zaenkrat vidimo, da je doslej ta postopek privedel do odobritve zgolj šestih snovi, obstaja pa cela vrsta snovi, ki so bile odobrene prej, pa jim je ta odobritev potekla in uh, ni bilo pravočasno podaljšana. Zato uh, gre ugotoviti, da potrebujemo hitrejši po postopek odobritve in registracije za to vrstne uh, produkte. Znanstveno znanstvena skupnost je na evropski ravni na, tej, eh, na tem področju trenutno zelo dejavna in tudi veliko teh izdelkov se že proizvaja. Kot je že povedal kolega Poč, uh, bi predlagali in bi bili bolj naklonjeni postopku ustreznosti, tako imenovanemu fitness checku. Slišali smo tudi nekaj predlogov iz sektorja v zadnjih dneh, namreč, da morda bi, bi zadoščal delegirani akt, s katerim bi lahko dosegli boljšo ureditev, pravzaprav bi bilo logično to še hitreje mogoče izvesti in to bomo v postopku predlogov sprememb preučili, ali je to vrsten postopek mogoč. Dejstvo pa je, da tisti, ki razvijajo te izdelke, veliko krat niso veliko veliki podjetniki, to niso velika pesticidna ali pa kemična podjetja, temveč so to manjši akteri, znanstvene ustanove, raziskovalni inštituti in veliko krat jim primankuje denarja za izvajanje dolgoročnih in uh, dragih uh, postopkov registracije. Mislim, da bi kmetijska gospodarstva v Evropi vsekakor eh, bila vesela to vrstnih alternativnih pesticidov, ki bi jih lahko uporabljali. Eh, to je v celoti v smislu tudi zaščite potrošnikov in okolja. Tako da menim, da bi morali eh, pozit, po današnjem pozitivnem glasovanju sedaj dejansko še naprej delati na tej resoluciji, tako da bi v tej tem besedilu potem lahko pripravili dobro izhodišče za komisijo, da bi našla hitro rešitev, ne pa rešitev v smislu postopka refit, ki potem traja veliko let in s tem vsekakor ne pomagamo nikomor, še zlasti pa ne kmetom. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Dornanov. <coughs> Hvala, gospod predsednik. Kot sopripravljalka tega besedila bi želela samo nekaj pojasniti in sicer kar glede tveganja za zdravje pri uporabi tradicionalnih kemičnih snovi. Mislim, da je treba tukaj razlikovati med kmeti in proizvajalci, ki so v stiku s temi proizvodi od preostale populacije. Na ta način eh, lahko izpostavimo, da je zdravje prvih še bolj ogroženo zaradi kemičnih snovi. Poleg tega še vedno odprta razprava o odstotku uporabe kemičnih snovi pri eh, ekološkem kmetijstvu in eh, ali je uporaba bioloških snovi res primeren izhod. Vsekakor bi se morali zauzemati za celovito obravnavo vseh teh proizvodov. V besedilu smo tudi izpostavili problem dolgotrajnosti postopkov glede um, postopkov za odobritev pesticidov in biocidov z majhnim tveganjem. Uh, Poleg tega je treba upoštevati sek, eh, sektor, ki proizvaja pesticide, ki je zelo zaprt in v katerega konkurentje zelo težko vstopajo. Torej, kaj naj pravijo, kaj lahko rečejo na to novi proizvajalci, ki bi se želeli vključiti v ta trg in v katerem se pozna teža teh velikanov, pri čemer kaže izpostaviti Monsanto kot kričeč primer. Pa še nekaj odobritev pesticidov z nizkim tveganjem eh, je nekaj, kar gotovo ne moremo očitati državam članicam. Žal so zaradi premalo informacij ti eh, proizvodi trenutno manj učinkoviti kot sintetični kemični proizvodi in to se mora spremeniti. Poleg tega, glede na razpravo, v kateri, iz katere izhaja, da je treba kmetom in proizvajalcem dati na voljo snovi z nizkim tveganjem, mislim, da je skrajni čas, da to skušamo zagotoviti. Glede trajnostnega kmetijstva pa je skrajni čas, da prepovemo uporabo kemičnih snovi in da se pri zauzemanju za pesticide in biocide z nizkim tveganjem opremo na izsledke držav članic in EFSE, ki morajo tesno sodelovati pri teh postopkih. Ravno tako je treba upoštevati tudi zahteve držav članic ter dovoljenja fitofarmacevskih eh,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 Namreč zelo veliko smo v prejšnjih razpravah govorili o fitosanitarnih proizvodih in to razlikovali od kemičnih in bioloških eh, fitosanitarnih proizvodov. Eh, ta razprava se sploh ne zdi dovolj pragmatična in zato naj povem, da je najhujše strupe ustvarila narava in ne eh, naftno-kemična industrija. In kar se tiče proizvodov z nizkim tveganjem, je treba ugotoviti, kakšna je njihova učinkovitost. In zato mislim, da ne smemo za nedoločen čas zaustaviti uporabe našega znanja, ki smo ga pridobili z znanstvenim in raziskovalnim delom. Znanstveno raziskovalno delo je treba še naprej spodbujati in uporabiti njegove izsledke tako na področju bioloških kot klasičnih proizvodov. In kar zadeva pesticide nasplošno, mislim, da eh, ne smemo jih kar preprečevati eh, vse povprek, ampak da moramo predvsem se zauzemati za to, da bodo kmetje dovolj informirani in da bodo države članice to zagotovile. Hvala. Hvala. Gospod Balco še želi besedo. Köszönöm a szót, csak most jelentkeztem, mert egy kérdés vetőd. Hvala lepa, gospod predsednik. Prosil sem besed, za besedo zdaj, ker sem se spomnil vprašanja in je zelo kratko. Razmišljamo o tem, da bi zaščitili naše okolje pred eh, toplogrednimi plini in mislimo, da je to tako pomembno, da smo pripravljeni subvencionirati brezoglično tehnologijo, sončno, vetrno in druge vrste energij. Seveda, iz tega logično sledi drugo vprašanje. Zaščititi želimo zdravi ljudi, mar ne? To pomeni, da želimo spodbujati biološke pesticide ali kar, nam karkoli preprečuje, to, da bi subvencionirali uporabo teh bioloških pesticidov. Hvala. Hvala. Ne vem, ali ima za komisijo kdo še kakšno vprašanje o bioloških pesticidih z nizkim tveganjem. Zdi se, da ne. To pomeni, da lahko dam besedo na spet, spet komisiji, da poda odgovore. Thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje. Komisija pozdravlja to razpravo in tudi vsebino tega predloga. Mislim, da se celoti zavedamo tem, ki so jih izpostavili nekateri poslanci. Kar zadeva Nekatere od teh eh, skrbi so ukrepi že upeljani in se izvajajo, zato da bi se težave rešile in da bi se celoten postopek pospešil. Najprej spomnim na načelo trenutne zakonodaje. Odobritev snovi, ki se uporabljajo kot pesticidi, pa naj si bodo sintetične ali biološke po izvoru, je mogoča tak, šele takrat, ko so te osnovi šle skozi oceno tveganja. Tukaj sistem ne razlikuje v oceni tveganja med biološkimi in sintetičnimi snovi. To morda pojasnjuje, zakaj proces velja za dolgega in uh, težavnega, pa tudi dragega. Še zlasti, ko govorimo o izdelkih, ki jih želijo tržiti majhna podjetja na trgu. Kot sem rekel, ta ocena tveganja ne razlikuje med biološkimi in sintetičnimi pesticidi. Imamo pa različne zahteve po podatkih pri obeh vrstah snovi. po uspešni oceni tveganja lahko šele razporedimo snov kot snov z nizkim tveganjem. Nimamo samo snovi z nizkim tveganjem. Niso samo te predvidene naše zakonodaje, temveč imamo tudi več kategorij. Imamo kategorijo osnovnih snovi, imamo pa potem še tudi veliko skupino sintetičnih ali pa drugih snovi ta klasifikacija v nizko tveganje torej ne razlikuje med biološkimi in sintetičnimi pesticidi. Trenutni sistem, kot ga predvideva zakonodaja, tako omogoča torej in dopušča tako sintetične in a, biološke snovi in obe vrsti snovi lahko prepoznamo kot eh, pesticide z nizkim tveganjem oziroma snovi z nizkim tveganjem. Nekoliko smo zmedeni ob terminologiji, ki se uporablja v tem predlogu, ki govori o bioloških pesticidih z nizkim tveganjem. Kot sem povedal, ta kategorija v naši zakonodaji ne obstaja. Tudi ko govorimo o trajnostni rabi pesticidov, o ko govorimo o tej direktivi in ta ustno vprašanje in to današnje besedilo se pravzaprav sklicujeta na to direktivo in uporablja samo pojem pesticide z nizkim tveganjem, ki naj bi veljali za prioriteto. Predlog osnutka resolucije omenja več ukrepov, takojšnjih ukrepov, ki eh, se priporoča komisiji državam članicam, pa tudi eh, organizacijam, eh, evropskim organizacijam za pesticide. Namen Česar je, da bi se postopek pospešil namreč zato, da bi lahko bili biološki pesticidi z nizkim tveganjem in drugi pesticidi z nizkim tveganjem hitreje na trgu. Kot sem že omenil, je več teh ukrepov trenutno v izvajanju. Med nizozemskim predsedovanjem je potekala razprava o nekaterih eh, vidikih, ki se pri tem postavljajo in med tem predsedovanjem je bila komisija naprošena, da, izvaja, da izvede načrt, ki bo podporil trajnostno sodelovanje. Torej, ukrepi, ki trenutno potekajo, so predvideni v, v trenutnem pravnem okviru. Teh ukrepov je več. Trenutno preučujemo kriterije, ki se uporabljajo za kategorizacijo snovi v skupino snovi z nizkim tveganjem. Kriterijev za to je seveda več. Sprejeti pa so bili zakonodajo leto 2009 niso nujno tudi primerni za to, da bi pokrili več bioloških snovi z nizkim tveganjem. Tako da te kriterije trenutno preučujemo, osnutek je že pripravljen. Ta osnutek pa bo razjasnil več vidikov, hkrati pa bo ta osnutek določil tudi, da mikroorganizmi, feromoni, nekateri virusi in tako dalje bodo že sami po sebi veljali za snovi z nizkim tveganjem. Ta osnutek je trenutno v mehanizmu povratnih informacij, potem pa uh, se bomo posvetovali z javnostjo, na, na kar bomo uh, to predložili stalnemu odboru uh, Na to bo ta osnutek predložen v glasovanje. To smo pripravili seveda z več uh, akteri, ne le z deležniki v kmetijskem sektorju, ampak so bili vključeni tudi drugi sektori. No, skratka, s tem bomo potem prišli do stalnega odbora in upamo, da se bo ta dokument kmalo sprejel. To je eden pomembnih ukrepov, ki ga predvidevamo in potem bo seveda ta dokument uh, preučil tudi parlament in pa svet trenutnem pravnem okviru želimo spodbujati razpoložljivost eh, teh snovi z nizkim tveganjem. In to temelji na dejstvu, da imamo trenutno veliko število snovi, ki bi lahko potencijalno veljale za snovi z nizkim tveganjem. In te so bile odobrene pred desetimi leti, takrat, ko ta kategorija še ni obstajala in sedaj morajo izpolnjevati enake kriterije kot sintetični konvencionalni pesticidi. Več pesticidov je tudi na trgu in ti izdelki bi naj bili sedaj obnovljeni. Obdobje odobritve traja deset let, imamo program za obnovite, obnovitve in v tem dajemo prednost tistim snovem, kjer komisija v sodelovanju s strokovnjaki meni, da so morebiti prioritetno snovi z nizkim tveganjem. To pomeni, da bodo obravnavane prioritetno in bodo prej imele koristi naših določb v zakonodaji, ki veljajo za snovi z nizkim tveganjem. Da bi premustili vrzel med današnjim dnem in pa eh, dnem za obnovitev teh snovi, kajti, kot sem že omenil, je tukaj zato še vseeno potrebna ocena tveganja, ki je poglobljena in ki zadeva, zahteva svoj čas, ampak da bi, to, da bi premostili to vrzel, smo spostavili neobvezujoč seznam morebitno eh, snovi z morebitnim nizkim tveganjem. Na tej podlagi bodo države članice lahko prioritizirale proces uh, ocene tveganja na prostovoljni osnovi in tako bomo lahko te opredeljene snovi hitreje vključili v integrirano upravljanje škodljivci. Pa še neka tema je odprta, ki sicer ne velja za takojšnje ukrepe, ampak omenili ste učinkovitost teh snovi, uh, in zelo pogosto je učinkovitost te snovi nižja kot uh, pri sintetičnih pesticidih. In organizacija za fitofarmacevtska sredstva ki presega samo članstvo držav članic EU, temveč v njej sodelujejo tudi nekatere sredozemske države in vzhodne evropske države. Torej, ta organizacija trenutno pripravlja nove smernice, s katerimi bo mogoče ustrezneje oceniti učinkovitost snovi z nizkim tveganjem. Domnevamo, da bo ta uh, usmerjevalni dokument na voljo pred koncem naslednjega leta. Zastavili ste mi več vprašanj v zvezi z refitom. Komisija je sklenila, da bo celotno zakonodajo o pesticidih um, peljala po postopku refit. Slišal sem številko, uh, ki naj bi veljala za ta postopek, ampak mislim, da uh, presega predvideno časovnico. Uh, Torej nismo se opra, odločili za drug postopek. Trenutno smo v postopku javnega posvetovanja in tukaj lahko tudi spremljamo časovni načrt, če bomo dobili ustrezne komentarje. Prav tako smo vzeli na znanje vašo željo, da bi pripravili opredelitev bioloških eh, pesticidov za prihodnjo zakonodajo. To smo torej vzeli zaenkrat na znanje, vendar pa bo to res nekaj, kar bo še ledel prihodnje zakonodaje, saj imamo trenutno v naši trenutni zakonodaji določbe, ki pa ne omenjajo ločeno zakonodaje te kategorije fitofarmacijskih sredstev. Upam, da sem lahko pojasnil, da dejavno delamo na tej temi. Upamo, da bodo rezultati na voljo v prvem semestru naslednjega leta. Osnovno načelo pa ostaja to, da je treba snovi oceniti z vidika tveganja, pa naj si gre za sintetične ali biološke izdelke in vsekakor morajo te snovi iti uspešno skozi vajo ocenjevanja tveganja, tako da bodo veljale za varne za okolje. Potem pa sledijo naslednji koraki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za vaše odgovore in mislim, da lahko zdaj prekinemo sestanek našega odbora in sicer ga prekinjamo do 17.30. Takrat bo namreč zadnja točka na dnevnem redu. To pa je izmenjava z gospodom Krespom glede trajnostnega razvoja. Zato prekinjamo sestanek in začenjamo pol šestih.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

Dear colleagues, dear General Director, we have waited, but it is time to start. Drage kolegice, dragi generalni direktor, malce smo počakali, ampak čas je, da začnemo. We have uh, exchange of view with uh, the General Director. Imeli bomo izmenjavo mnen z generalnim direktorjem Danielom Kalijo Crespo. Hm? O ciljih trenutnega razvoja. Komisija je 22. novembra sprejela vnacijski svežen o izvajanju trajnostnih ciljev SDG in njihovem izvajanju in v tem svežnju imamo tri sporočila, ampak verjetno je bolje, da prisluhnemo kar generalnemu direktorju za pojasnila. Povedal nam bo, kaj je pred nami in dodal bi le še to, da so se danes dopolne koordinatorji odločili, da bodo pripravili poročilo na lasno pobudo na to temo. Potem pa se moramo o tem še naprej uh, nadalje pogovarjati. Takoj pa dajem kar besedo komisiji. Uh, Tako da bomo najprej prisluhnili vaši predstaviti in potem pa se bomo na njo odzvali. Izvolite. Eh, Lepo zdrav, gospod predsednik. Hvala lepa za vaš uvod. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami in vam predstavim glavne usmeritve sporočila Komisije o trajnostnih razvojnih ciljih. Rad bi začel s tem, da spomnim, da je sprejetve trajnostnih ciljev oziroma agende Združenih narodov septembra 2015 velik menik. To pa zato, ker smo prvič v zgodovini dobili skupno globalno vizijo o trajnostnem razvoju za vse. To je bilo pomembno tudi zato, ker so se o tem dogovorile vse države članice Združenih narodov. Tretji razlog pa, zakaj je to bil menik, je to, ker je to bilo izpogajano v partnerstvu z vsemi deležniki. S to agendo o trajnostnih razvojnih ciljih smo prišli od ciljev tisočletja. Tu je šlo za države, razvite države, ki so delale z državami v razvoju. Zdaj pa imamo univerzalno agendo za spremembe s konkretnimi cilji za leto 2030. Imamo 17 trajnostnih ciljev, 169 ciljnih vrednosti, ki se nanašajo na vsa področja, od izkoreninja na revščine do prehranske varnosti, od trajnostne rasti in nekaterih ključnih okoljskih vprašanj. Voda, razvoj mest, morski in kopenski ekosistemi, in učinkovitost. To ni bila samo še ena resolucija, to je bila politična zaveza, ki zahteva ukrepanje. To ni samo še ena mednarodna deklaracija, to je deljena odgovornost na ravni držav, na mednarodni ravni, pa tudi na lokalni in evropski ravni. Evropska unija odigrala zelo pomembno vlogo pri sprejetju tega dogovora. Zakaj? Zato, ker je EU zavezana trajnostnemu razvoju. To je zapisano v naših politikah, to je zapisano v naših prednostnih nalogah in ponosni smo bili, da smo lahko vodili prizadevanja, ki so vodila do tega dogovora. Radi bi še naprej vodili na področju trajnosti in ravno zato je prejšnji teden komisija sprejela to, kar ste pravilno dejali, gospod predsednik, svežen To so tri sporočila. Eno sporočilo o trajnostnih razvojnih ciljih, Evropski konsens za razvoj, to je pravzaprav načrt za našo razvojno politiko, in agenda za obdobje po Kotonuju, Afrika, Karibi in Pacifiške države. V svojem prispevku v tem odboru bi se rad osredotočil predvsem na sporočilo o trajnostnem razvoju. Če tudi je svežen celosten odziv in komisija je bila mnenja, da je dobro, da imamo notranjo in zonanjo razsežnost obravnavani skupaj, kljub temu pa se mi zdi pomembno, da spregovorim o naslednjih korakih za trajnostno evropsko prihodnost, kot smo poimenovali ta krovni okvir za to, da bi trajnostne cilje vključili vse cilje in politike ter prednostne naloge Evropske unije. Začel bi rad s tem, da rečem, da je izhodišče to, da Evropa ni v slabem položaju pri doseganju ciljev za leto 2030 smo v precej dobrem položaju, da še naprej ostanemo vodilni na tem področju. Evropski parlament eh, lahko reče, da je odigral pomembno vlogo. Prav zahvaljujoč vašemu delu in vašim prizadevanjem je Evropa zdaj v boljšem položaju, kot bi bila sicer. Ampak, čeprav smo dosegli kar nekaj ciljev in dosežkov, je pred nami še veliko dela. Veliko stvari je še treba postoriti, da zagotovimo izvajanje in osredotočeno ukrepanje na mnogih področjih. Če tega ne naredimo, če tudi smo bolj razviti kot druge regije, bomo imeli težave pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Komisija tu tlakuje pot za naslednja leta. To je rezultat prizadevanj, ki jih je vodil podpredsednik Timmermans. Sestavil je ekipo 20 komisarjev, da bi zagotovili politične smernice. Podpredsednik Timmermans nadaljava, namerava nadaljevati s tem projektom, s to ekipo, zato da bi na politični ravni po vsej Evropi in na vseh področjih dosegli neko koherentnost. Seveda si želimo oblikovanja politik na podlagi dokazov. Če želimo vedeti, kje smo, moramo najprej ugotoviti, kakšno je stanje, na to pa narediti popravke, biti odgovorni do evropskih državljanov. Komisija pa bo spremljala naše doseganje ciljev na področju trajnostnega razvoja. Prav tako bomo poročali o našem napredku na forumu Združenih narodov na visoki ravni. Evropska unija je že od samega začetka dejala, da je vizija Evrope za trajnostni razvoj, dostojanstveno življenje za vse znotraj meja našega planeta. Želimo si blaginje, miru, socialne vključenosti in okoljske odgovornosti. Izvajanje okoljskega pravnega reda ostaja ključno za dolgoročno vzdržnost. Naj povem, da je celoten ta proces zelo zapleten. Toliko ciljev za trajnostni razvoj, ki se nanašajo na tolikšno število politik. To sporočilo skuša nekako narediti pregled nad samimi temi cilji in ugotoviti, kje smo ta pregled kaže, da imamo veliko predpisov in pobud, ki se nanašajo na naravne vire. Vidimo pa tudi, da se vsi zavedamo, kako pomembno je ohraniti naravne vire in jih trajnostno uporabljati, da bomo dosegli cilje drugih politik. Recimo, skupna kmetijska politika. Ta se mora vse bolj osredotočati na trajnostno upravljanje z viri in podnebno ukrepanje. Podobno skupna ribiška politika, ki se mora zauzemati, da bi prispevala k bolj trajnostnemu ribištvu. Zdravstvene politike se morajo vse bolj ukvarjati s težavami povezanimi z okoljem in seveda krožno gospodarstvo, katerega cilj je, da bi razvezali gospodarsko rast od okoljskih vprašanj. Rdeča nit pa je pomen vključevanja trajnosti vse naše politike. To je sporočilo, ki ga lahko povzamemo iz sporočila. In pri tem je ustrajal tudi podpredsednik Timmermans trajnost mora biti vodilno načelo pri vseh naših prizadevanjih, če želimo zgraditi prihodnost za naše otroke, za naš planet in v korist vseh. Zato je doseganje eh, naših ciljev za leto 2030 naša skupna zaveza. Sporočilo pa govori o tem, da ni le komisija tista, ki mora tu nekaj narediti. Tesno moramo sodelovati s parlamentom in drugimi inštitucijami EU. Države članice nosijo veliko odgovornost na svojem področju odgovornosti. Prav tako pa poročilo govori tudi o zasebnem sektorju in njegovem pomenu in govori tudi o odgovornem poslovanju da bi se uspešno soočili z izzivi okolja, podnebja in upravljanja. Potem je tu še vprašanje trajnostnega financiranja. Imeli smo tudi poročilo o zelenitev finančnega sistema. To bo zelo pomembno predfinanciranje, vzdržno financiranje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Kako bomo delali? komisija je omenila resolucijo, ki jo je sprejel Evropski parlament in videli boste, da smo sledili v veliki meri vašim usmeritvam. Najprej moramo voditi pri delu komisije pri doseganju ciljev, to moramo vključiti v agendo 2020. O tem smo se že pogovarjali. Zdaj imamo evropski semester. Imamo agendo EU 2020, sedmi akcijski okoljski program. Zdaj imamo cilje trajnostnega razvoja za leto 2030. Kako bomo zagotovili usklajenost vsega tega? Najprej takojšen odziv, poskusiti integrirati cilje trajnostnega razvoja v Agendo 2020. Potem drugič. Začeti moramo razvijati našo dolgoročno vizijo za obdobje po letu 2020. Torej, oboje to se mora ujemati in vse to moramo delati usporedno. Tu pa v igro vstopi še večletni finančni okvir po letu 2020. Namreč, tega je treba preusmeriti zato, da bo prispevek evropskega proračuna šel ravno v to smer, torej za doseganje dolgoročnih ciljev. Izvajanje agende 2020 je skupna odgovornost. Rad bi povdaril, kako zelo pomembno bo, da bo komisija pridobila predloge, poglede za to, da bi izboljšali izvajanje in seveda absolutno potrebujemo Evropski parlament, da bo do izvajanja sploh prišlo. Prav tako moramo v državah članicah izboljšati ozaveščenost o vzdržnosti. Mi skušamo nekako razbiti ta mok, ne samo s pomočjo komisarjev, vemo tudi, da bodo odbori Evropskega parlamenta obravnavali to tematiko. Kot rečeno, gre za skupna prizadevanja za državljane, za našo civilno družbo, za podjetja. Želimo jim dati glas, ulogo in ravno zato sporočilo predlaga, da bi vzpostavili platformo vseh deležnikov. Organizirali bomo konferenco in sicer 20. decembra, to bo konferenca na visoki ravni, potem pa bomo vzpostavili to platformo. Predvsem bi rado danes odgovarjal na vaše vprašanja sporočilo ste tako ali tako dobili. Rad bi povedal le, da je to sporočilo samo izhodišče. Ne pričakujte, da boste v tem sporočilu našli odgovor na sleharno vprašanje. Tisto, kar je pomembno, so ukrepi, ki izhajajo iz tega. Šest zelo pomembnih elementov najdemo v tem poročilu z vidika procesa. Prvič, komisija bo trajnostne cilje vključila vse svoje pobude in politike. To moramo narediti. Vsaka naša politika mora upoštevati tri stebre trajnostnega razvoja in sicer socialne, okoljske in gospodarske vidike. Potem Zagotavljali bomo redna poročila od leta 2017 dalje o tem, kako izvajamo trajnostne cilje, da vidimo, ali napredujemo ali ne. Tretjič, še naprej bomo delali z onanjimi partnerji, kajti pri trajnostnih ciljih se ne pogovarjamo samo o evropskem vprašanju, zato moramo sodelovati s preostalimi državami sveta. Četrtič, radi bi izvajali agendo 2030 skupaj s svetom in Evropskim parlamentom. Primer. Trajnostna proizvodna in potrošnja je bistven element, to je del svežnja in tu moramo veliko delo praviti skupaj z Evropskim parlamentom. Petič. Organizirali bomo platformo deležnikov, da bi izmenjevali najboljše prakse o izvajanju trajnostnih ciljev in ne nazadnje Usporedno si prizadevamo za nadaljno dolgoročno vizijo po letu 2020. Razumemo, da je to le prvi korak, pred nami je še dosti dela, vendar pa menimo, da bomo svežnem trajnostnega razvoja postavili naš razvoj na novo pot, da bomo dali boljše življenje vsem državljanom, zato se vsi zauzemamo in z veseljem bom prisluhnil vašim pogledom, vašim odzivom. Vemo, da parlament z nami deli svojo ambicioznost na tem področju, trajnost je zelo pomemben pojem v celotni EU, zelo vesel pa sem vaših prispevkov, ali proces lahko izboljšamo, so kakšni elementi, ki jih nismo v zadostni meri zajeli, kje pričakujete večjo ambicioznost? Skratka, kako lahko bolje vključimo podjetja, posameznike? Evropska komisija je zdaj začela razpravo. Pogovarjali se bomo tudi z državami članicami in prepričan sem, da bomo uspeli vzpostaviti vključujoč proces, tako da bomo v končni fazi lahko uspešni pri tem najpomembnejšem odzivu, ki je pred nami, to pa je ambiciozna agenda za leto 2030. To bo namreč zelo pomembno za prihodnost naših državljanov in za prihodnost vseh nas. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa lahko začnemo z izmenjavo z našimi kolegi. Kolegica Ajuzo. Bueno, <clears throat> muchas gracias, señor presidente. O, najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi najlepša hvala generalnemu direktorju, da je prišel danes popovdne k nam in nam obrazložil ta sporočila. Želim čestitati komisiji za njeno ambicioznost in za te cilje, ki so po mojem mnenju zelo pomembni. Sama menim, da jih Evropa lahko doseže podlago za to že ima v predlogu za krožno gospodarstvo ter za omejitev izpustov eh, tudi v sektorjih, ki ne spadajo v ETS. In zato podpiram ta predlog, podpiram to sporočilo komisije in pripričana sem, da boste v odboru za okolje našli najboljšega zaveznika za to področje. Ravno tako se mi zdi zelo dobrodošla platforma, saj se mi zdi primirno, da imamo platformo, ki bo sledila zasledo vsem tem ciljem. Na to vprašanje podjetn, podjetniške skupnosti, torej skupnost podjetnikov in gospodarskih družb bo to sprejela, samo če bo v tem videla res dobiček oziroma nekaj dobrega za svoj gospodarski razvoj in gotovo izboljšave na področju okolja s pomočjo boljše tehnologije pomeni korist tudi za nje. Vseeno pa vidim pri tem eno težavo in želela bi, da mi generalni direktor pove, kako sam na to gleda in sicer gre za težavo z preostalim svetom. Mi v Evropi res vlagamo zelo velike napore v vsa gospodarska področja, vendar pa drugot po svetu slišimo samo lepe besede in izraze dobre namire, vendar pa napredka v takšnem smislu, kot ga imamo v Evropski uniji, ni. In v, eh, med našimi gospodarstveniki se zato širi neka, neko nezadovoljstvo in razočaranje, zato ker vidijo, da ne morejo iti dlje zaradi teh omejitev, ki pa jih drugot po svetu ne eh, spoštujejo. In zato me zanima, eh, ali glede podpisa sporazumov, ki so že bili podpisani in napovedanega umika podpisov, me zanima, ali res nameravate voditi bolj omejujočo in bolj strogo politiko pri vseh teh uh, temah. Torej, zanima me, ali ta pritisk na naš gospodarski sektor lahko nekako upravičite, glede na to, da drugot po svetu tega ni in kako gledate na to tudi v luči prihodnjega sporazuma z Združenimi državami Amerike. Um, um... Gospod Brennan. Hvala lepa. Imam vprašanje v zvezi s podnebnimi spremembami. V kolikšni meri menite, da so ti predlogi taki, da ne bodo vplivali na podnebne spremembe oziroma da ne bodo prizadeli podnebja? lahko se zgodi, da nekatere stvari, ki danes dobro delujejo, ne bodo dobro delovale čez 10-15 let. Preden sem postal evropski poslanec, sem delal za eno od velikih razvojnih agencij v Združenem kraljestvu, Christian Aid. Delali smo s partnerskimi organizacijami v državah v razvoju. Jasno so nam povedali naši partneri, da se podnebje spreminja in to na način, ki škoduje zlasti revnim. Imeli smo partnerja, ki nam je povedal to, kar je bila ena od glavnih tem v Združenem kraljestvu. Želeli smo si, da bi revščina postala zgodovina in povedali so nam tudi, da bodo podnebne spremembe povzročile, da postane revščina stalnica. Podnebne spremembe bodo vplivale na države v razvoju. Ljudje, ki zdaj niso revni, bodo zaradi podnebnih sprememb prisiljeni v revščino. Tisti, ki so zaradi razvojnih prizadevanj išli iz revščine, bodo zdaj ponovno potisnjeni v revščino, prav zaradi podnebnih sprememb. Zato je neverjetno pomembno, da pravilno upoštevamo podnebne spremembe. Zato me zanima, v kolikšni meri ste v svojih predlogih to upoštevali. Drugo vprašanje, ki iz tega izhaja, pa je vse večja vloga gozdov gozdarstva na severu in na jugu, vse bolj se začenjamo zavedati, kako zelo pomembno in koristno je gozdarstvo pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Zato se moramo oklepati gozdov, ki jih imamo še na severu in jugu in zasaditi nove gozdove, tako na severu kot na jugu. S tem v zvezi se začenjamo vse bolj zavedati, ne zavedamo pa se v tolikšni miri, šote in močviri, zlasti v nekaterih delih sveta vidimo, da lahko šota in močvirja pomagajo zaščititi naše podnebje. Zato je kmetijstvo in gozdarstvo zelo pomembno. Zavedati se moramo, da prakse, ki so se dogajale pred 50-100 leti na severu in na jugu, so morda bile korisne z vidika podnebja, so namreč te prakse bile izjemno korisne. Morda bo treba uporabljati manj gnojil, gnojila so v veliki meri odvisna od fosilnih goril za proizvodnjo, zato bi lahko uporabljali čim manj gnojil tako na severu kot na jugu. In eh, kmetijstvo in gozdarstvo ima veliko vlogo. Seveda ni ravno moderno, da se vračamo na prakse izpred 50 ali 100 let, je to dobro za okolje. In to je dobro za boj proti podnebnim spremembam ljudje z nizkimi prihodki bodo tudi imeli korist od tega. Zato je moje vprašanje prvič, v kolikšni meri so upoštevane podnebne spremembe in drugič, ali se, ste vključili tudi pomen gozdarstva oziroma kmetijstva in gozdarstva. Hvala lepa, zdaj pa gospod Gerbrandi. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa gospodu Krespu za to, da se nam je danes pridružil. Ne bi ga rad žalil, bi pa še raje tu videl komisarja Timmermansa. On je namreč tisti, ki vodi ta projekt. In ko je bil v našem odboru za okolje marca pred letom dni, je dejal, da so cilji trajnostnega razvoja izjemnega pomena za izpolnjevanje njegove odgovornosti pristojnega za trajnost. In zdaj smo dobili to. Moram reči, da sem zelo razočaran nad dokumenti, ki so bili predstavljeni prejšnji teden. Najprej zato, ker če primerjate prejšnje cilje tisočletja z cilji trajnostnega razvoja, najdemo en element, ki je izjemno pomemben. Združeni narodi se zavedajo, da je trajnost pravzaprav predpogoj za boj proti revščini. Kot je Paul Brennan že povedal v zvezi s podnebnimi spremembami, brez boja proti podnebnim spremembam je iluzija, da bomo izkorenili revščino, podobno biotska raznolikost mnoga vprašanja, ribištvo, kakovost voda, skoraj da vse, za kar se borimo v tem odboru, je odvisno od boja proti revščini oziroma podnebnim spremembam. In eno od sporočil je to, da se moramo zavedati trajnosti za to, da zagotovimo boljše življenje za 7 celih toliko in toliko milijarde ljudi. Timmermans in drugi iz komisije so veliko obljubljali. Govorili so, da bo izjemno pomembno, da cilje trajnostnega razvoja prenesemo Evropo, se uskladimo, zagotovimo trajnost v naših politikah. Ampak, če sem čisto iskren, to, kar imamo zdaj, je zgolj nek eh, izvršni povzetek neke spremembe, ki se zdaj uvajajo. Ne vidim pa nič dodatnega, poleg tega, da se vzpostavlja projektna ekipa 20 komisarjev, zato se zdaj sprašujem, kateri komisari pa niso vključeni. Recimo, če vzamemo komisarja Združenega kraljestva, Imamo osem komisarjev, ki torej očitno nimajo nič opraviti s trajnostjo. Zanima me, kateri so to. No, ampak če smo bolj resni, bojim se, da tu ustvarjamo nek birokratski cirkus in se s tem izogibamo sprejemanju ustreznih političnih odločitev. Če vzamemo cilja 14 in 15, oba govorita o biotski raznovrstnosti. Kako bomo lahko zagotovili, da bo Evropa tu uspešna, če se komisija ne more odločiti niti o tem, ali bi morali ustrajati pri sedajni zakonodaji o biotske raznovrstnosti Natura 2000, direktiva Habitat, še vedno čakamo na odločitve. Junkerju smo poslali dopis in dobili odgovor od predsednika Junkerja, ki je bil precejšnje razočaranje. Koliko verodostojna je torej komisija zdaj, ko obljublja spremembe, čeprav vemo, da jih ni bila sposobna uresničiti? Vidimo tudi, da je bil akcijski okoljski program bolj ambiciozen, kot so ti cili za trajnostni razvoj. Računsko sodišče je tudi bilo zelo kritično do Evropske komisije, nekatere panoge niti slučajno ne dosegajo 20 odstotnih izdatkov za ukrepanje na področju podnebja. Skratka, ne vidim, da bi se v vsakodnevnem življenju karkoli spreminjalo. Imel sem vprašanje za komisarja Hogana v odboru za nadzor proračuna. Spraševal sem ga o kmetijstvu in trajnosti in dejal je, počakajte na naslednjo reformo SKP. Ta se bo zgodila v sedmih letih, čez sedem let. Tako da ne vidim, da bi se tukaj nujno obravnavalo. In ne nazadnje, konkreten predlog. Prej smo imeli merila za trajnost v procesu semestra, to je bilo črtano, bomo to ponovno dobili, kajti to je povsem v skladu z cilji za trajnostni razvoj. Zato bi bilo korisno, če bi jih spet dobili. Več podrobnosti bom prihranil za poročilo parlamenta na lastno pobudo. Mislim pa, da bi komisija resnično morala pospešiti svoja prizadevanja tudi v odnosu do Združenih narodov. Thank you very much. I think that the Commission at least... Hvala. Mislim, da je komisija lahko slišala različne poglede in to je precej pomembno, saj ste lahko razumeli, katera so različna stališča v parlamentu in v političnih skupinah. Zdaj pa vam dajem priložnost, da odgovorite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In najlepša hvala tudi vsem poslancem, kajti komisija ceni ta odprt pogovor, odprto izmenjavo mnenja in vaši komentarji so vsekakor zelo koristni za nas. In najprej bom odgovoril gospe Ajuso, ki trdi, da podpira sporočilo, ki se ji zdi ambiciozno, in ki meni, da je vaš odbor lahko zaveznik komisije in dejansko komisija računa s tem ter pričakuje, da bo vaš odbor eden od zaveznikov komisije znotraj Evropskega parlamenta in bo lahko spodbujal delo na področju agende za trajnostni razvoj. Vprašala me je, kako naj se vključi skupnost gospodarstvenikov v ta prizadevanja. Pomembno je, da vidijo v tem koristi in ne ovire. Mislim, da tukaj prihaja do velikih sprememb. Namreč tradicionalno gledano je bilo okolje videno kot neka ovira. Danes pa gospodarske družbe, ki so vsega, trajnostna prizadevanja, spoštovanje do okolja ter zeleno gospodarstvo vključila v svoje delovanje podjetja, ki so najbolj inovativna in ki imajo najboljše rezultate. Gospa Jus omeni, da je zelo pomembno, da se zasebni sektor tudi vključi v, ta, v te priprave, tako kot je bil vključen tudi v uh, pripravo znotraj Združenih narodov ter da se ga vključi tudi v to platformo, zato da bo do tudi predstavniki zasebnega sektorja imeli občutek, da so v to bolj vključeni in da bomo lahko zagotovili izmenjavo najboljših praks med različnimi sektorji, tudi s sodelovanjem držav članic. Vprašala pa me je nekaj zelo pomembnega na koncu svojega prispevka in sicer, kakšno strategijo ima Evropska unija v primerjavi s preostalim delom sveta. No, v tem svežnju treh sporočil jih imamo, kot rečeno, tri. Prva zadeva strategijo Evropske unije, dve sporočili pa pokrivata prav to področje in sicer najprej predlog za nov evropski dogovor o razvojni politiki. V tem predlogu imamo predlog za zelo pomembno spremembo agende do leta 2030 ter razvoj um, pojma partnerstva. In od zdaj naprej je pomembno, da Evropska unija in njene države članice transverzalno obravnavajo vsa razvojna vprašanja in sicer tako na področju podnebnih sprememb, eh, okolja, energetike, pri vprašanjih mobilnosti, enakosti spolov, problematike mladih in tako naprej. Na to je pomembno, zato da se da razvojni politiki več kredibilnosti, ker bo tako temeljila na skupnih temeljih ter na programih, ki jih bomo vzpostavljali skupaj z državami v razvoju. To je ta osnova novega dogovora in eden najpomembnejših inštrumentov znotraj tega je e, ideja za evropski načrt za zunanje naložbe, ki predvideva tudi vire financiranja za zagotavljanje trajnostnega razvoja v državah, ki to najbolj potrebujejo. Istočasno imamo tu še drugo sporočilo, ki predvideva obnovljeno partnerstvo z državami AKP, torej državami Karibov in Pacifika do leta 2020. Gre za perspektivo multilateralnosti ki jo zagovarja Evropa, In uh, v tem okviru se nam zdi zelo pomembno, da se svetovni izzivi obravnavajo multilateralno ter da se uh, V zvezi s tem Evropa dogovarja z državami AKP ter vzpostavlja okvir, znotraj katerega bodo vzpostavljena posebna partnerstva z državami v Afriki, v Karibih in v Pacifiku, ob upoštevanju seveda njihovih regionalnih eh, posebnosti. Kar pa zadeva Združene države Amerike in situacijo po predsedniških volitvah, moram povedati, da so Združene države seveda tudi podpisale to, ta dogovor za trajnostni razvoj in zato bodo morale cilje, ki so bili v tem okviru določeni, upoštevati tako znotraj ZDA kot zunaj in upajmo, da bo res tako. Kar zadeva vprašanje gospoda Brennana, bi najprej rekel, da ste prav filmno omenjali pomen pomeni sprememb. Vprašali ste, kako odporen na podnebne spremembe je ta pristop in mislim, da ste prav izpostavili, kajti enet od sedemnajstih, eh, trajnostnih razvojnih ciljev, namreč številka trinajst je, da se nujno ukrepa za boj proti podnebnim spremembam in a, eh, njihovim učinkom. In tem je tam še zvezdica, ki pravi, da je treba priznati tudi in upoštevati. A, eh, okvirno konvencijo OZN, kajti IPCC je osnovni forum, kjer se pogaja o svetovnem pristopu do podnebnih sprememb. To pomeni, da moramo po eni strani še naprej izvajati sporazum o podnebnih spremembah, uh, na podlagi zgodovinskega sporazuma v Parizu in nedavnega sporazuma spretega v Marakešu. Seveda moramo izvajati in doseči objekt, eh, cilje in sporazume, ki so bili dogovorjeni, to pa hkrati pomeni, da moramo integrirati podnebne spremembe v vse druge politike. In to seveda pomeni, da bo treba podnebne spremembe integrirati na evropski ravni in tukaj imamo ambiciozen cilj za leto 2030 pri zmanjšanju toplogrednih plinov, pri povečanju energetske očinkovitosti in večanju rabe obnovljivih virov in tudi temu, da bomo 20 odstotkov evropskega proračuna namenili podnebnim ukrepom. Vse to je bilo dogovorjeno in vse to je treba v prihodnih letih izpeljati. Potem pa je tu še dodaten element, ki po mojem ste ga omenjali, namreč kaj bomo storili v odnosu do držav razvoja, kajti te se soočajo z dramatičnim položajem zaradi podnebnih sprememb. V pariškem sporazumu veste, da obstaja obveza, da se bo financiralo 100 milijard dolarjev za mobilizacijo naporov v državah v razvoju. Potem pa imamo tukaj še pomembne elemente, ki tudi prispevajo k podnebnim spremembam. To, uh, tu gre zlasti omeniti še gozdarstvo. Tudi to je vključeno pod 15. ciljem, s katerim se borimo proti krčanju um, eh, oziroma širjenju uh, puščav, zaščiti ekosistemov in ohra, eh, ustavljanju degradacije tal in izgube biotske raznovrstosti. Hkrati pa ta cilj omenja tudi trajnostno upravljanje z gozdovi. To pomeni, da moramo v naši strategiji za biotsko raznovrstnost, ki smo jo sprejeli in ki ima zelo ambiciozen cilj, namreč da se bo ustavila degradacija in eh, biotska raznovrstnost do leta 2020, torej v tej strategiji igrajo gozdovi zelo pomembno vlogo. To pomeni, da je trajnostno upravljanje gozdov na tem področju bistvenega pomena. Zelo dejavno bomo morali delati poročati bomo morali o doseganju eh, trajnostnega cilja številka 15 ločeno, ampak vsekakor imajo gozdovi bistveno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Tako da sem želel zagotoviti, da so te tri teme, ki ste jih vi spostavili v celoti, vključene v našo strategijo. Gospod Gerbrandi ni bil tako zelo navdušen nad tem sporočilom. In opravičujem se zaradi neprisotnosti gospoda Timmermansa, žal boste morali pač uh, tukaj trpeti mene, ampak kljub temu, da ga danes ni tukaj, uh, ved in verjame, da so uh, trajnostni razvojni cilji zelo pomembni in pravzaprav vodi ukrepanje v komisiji na tem področju. Povedali ste nekaj zelo pomembnega. Rekli ste, da je ključno sporočilo trajnost, trajnost je ključna za to, da se naredi konec revščine. To je zelo pomembno sporočilo, ki ga moramo posredovati. In biotska raznovrstnost, ekosistemi, eh, divje živali, to so lahko ključna orodja za ukrepanje. Mislim, da Evropska unija te stvari jemlje zelo resno. Zelo dejavni bomo, začenši z današnjim oziroma s tem prihodnim koncem tedna v Cancunu, ko bomo imeli konferenco o um, podneb, o biotski raznovrstnosti. Vsi govorijo o podnebnih spremembah, ampak pravzaprav druga plat kovanca je um, prav ta in prihodnji konec tedna se bomo morali s prostalim delom sveta dogovoriti o močnih ukrepih in o tem, da se bo biotska raznovrstnost vključila v vse glavne politike. Rad bi se vam tudi zahvalil, kajti sodelovali ste pri nas tudi uh, pri CITES-u in videli ste, kako ukrepa Evropa na področju divjih um, prostoživečih živali. Težava, ki smo imeli pri tem sporočilu, je po mojem mnenju ta, vi pravite, da gre bolj za neke vrste povzetek tega, kar že počnemo, da pravzaprav ni vključenega nič novega. Na nek način imate prav, kajti to sporočilo je izhodišče, pravzaprav pokriva in predstavlja, kje smo, predstavlja, katere so politike in kakšna je povezava med različnimi 17 cilji in različnimi pobudami komisije. Toda politično izvajanje uh, eh, SDG, torej trajnostnih razvojnih ciljev, ni nekaj, kar bi lahko upravili z enim samim sporočilom. Ta, to sporočilo opredeljuje cilje, navaja, kako daleč smo, ampak pri vsakem od teh ciljem bo sledilo ukrepanje. Naprimer, omenjali ste cilja 14 in 15 in uh, omenjali ste tudi Naturo 2000. Naslednji teden bomo na kolegiju razpravljali o direktivi o Naturi 2000 na podlagi pisma predsednika Šulca predsedniku Junkerju. Imeli bomo orientacijsko razpravo in potem bomo sprejeli neke sklepe. Na področju uh, strategije za biotsko raznovrstnost bomo morali pripraviti sporočilo in tukaj so vključeni določeni eh, cilji SDG-7, da se zagotovi dostop do um, Um, cenovno dostopne zanesljive energije za vse. Skratka, tukaj ne sprejmamo odločitev za posamezne cilje, temveč pravimo, kje smo, navajamo, kaj še moramo storiti, ampak komisija bo v vsakodnevnem delu nadaljevala z energetsko unijo, z okoljsko politiko, z svežnjem za kroženo gospodarstvo in tako naprej. Prav tako ste tudi pravilno omenjali druge teme, o katerih pa se moramo naknadno pogovoriti z eh, parlamentom. Slišati moramo, kakšne bodo vaša priporočila, kajti tudi to je treba seveda zagotoviti. In seveda je tu še proces eh, semestra. Spraševali ste, ali bo trajnost pravzaprav kretilo v kriterij v <laughs> procesu semestra. Po mojem mnenju, potem, ko so bili prejeti cili za leto 2030, bo treba zagotoviti, da bo trajnost vključena vsa področja. Ta element mora biti uh, povsod, tako da moramo biti sposobni dokazati, da dosegamo napredek. Če povzamem, kar zadeva odgo odgovor gospodu Gerbrandiju, preglejmo, kako lahko izboljšamo tiste elemente sporočila, ki pa vaše mnenje niso dovolj močni. Poglejmo, ali se lahko dogovorimo o procesu, glede vsebine pa mislim, da je zelo pomembno da imamo visoke ambicije in mislim, da je to najpomembnejša zaveza in najpomembnejši izziv, ki je pred Evropsko unijo in pred mednarodno skupnostjo v prihodnjih letih. Uh, zelo pa upamo, da bomo lahko pri tem našem delu sodelovali s parlamentom, z odborom za okolje in mislim, da obstajajo tudi možnosti, da izboljšamo tiste elemente sporočila, kjer menite, da bi morda lahko šli nekoliko dlje ali pa izboljšali celo elemente procesa, kajti mislim, da se je treba dogovoriti o učinkovitem procesu, ki bo zagotovil skladnost z vsemi različnimi vajami, ki jih že izvajamo. Veselimo se torej nadaljevanja te razprave. Poročili bomo poročilo na lasno pobudo in priporočila iz tega poročila in seveda bomo ocenili tudi, če bo ta odbor sodeloval z drugimi odbori, kajti tudi drugi odbori bodo zelo dejavni pri doseganju trajnostnih razvojnih ciljev, saj vplivajo tudi na druga področja. Kar zadeva osem komisarjev, ki niso v projektni ekipi. Obljubim, da bom to preveril, vam bom sporočil in morda jih bo gospod Timerman spovabil k sodelovanju, tako da bo vključenih vseh 28 komisarjev. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaš odgovor in za to, da ste se danes oglasili v našem odboru. Mislim, da lahko s tem zaključimo današnjo sejo, ki je bila predvsej dolga, tudi zato, ker smo danes uh, eh, dopovdne začeli s sestankom koordinatorjev. Uh, Eh, naslednjič pa se vidimo kdaj? 8. decembra. Hvala lepa vsem, se vidimo naslednjič.